čakamo še vedno na to, da pride še več poslancev. Včeraj smo imeli zelo zanimivo javno predstavitev skupaj s eh, odborom Envi. Prvič v tem mandatu. In prvič v mandatu imamo več pristojnih odborov na isti ravni. Ima kdo kakšno pripombo k dnevnemu redu, to pomeni, da je dnevni red sprejet. Sedaj pa bomo sprejeli zapisnik 21. 22, 27. januarja, ki tukaj ni nobenih pripomb, lahko sprejmemo tudi te zapisnike. Sedaj pa gremo na četrto točko na dnevnem redu. 21. januarja so se koordinatorji dogovorili skupaj z Kom Agrim, da bo gospod De Astro v imenu odbora pripravil osnutek resolucije. O Milano Expo, to s tem v zvezi bo potekal oziroma pripravil tudi ustno vprašanje. Prišlo je do manjš, manjših sprememb, zato ga prosim, da nam o tem poroča izvolite. Allora, kolegi, eh, la Spoštovane kolegice in kolegi, Ta resolucija že je že pripravljena. Na voljo jo imate v angleščini. In v tej resoluciji skušamo združiti vse razprave v odboru Agri v zvezi z ekspom v Milano. upam, da bomo lahko v to resolucijo združili naše stališče, naše mnenje in tudi mnenja poslancev z, iz drugih odborov o tem zelo pomembnem dogodku leta 2015. Ta resolucija bo na voljo v vseh jezikih že jutri, sedaj imate v angliščini. Imamo težave s časovnico, analizirali smo vse možnosti za to, da bi lahko to resolucijo sprejeli pred EXPOM. Nažalost pa imamo premalo časa za to, da bi lahko uložili predloge sprememb za to. Bi rad zaprosil kolege, da preučijo to resolucijo, kajti v Štrasburgu bo to glasovanje požela veliko pozornosti nekaj dni pred otvoritvijo. Rok za vložitev predlogov sprememb je ta petek, torej 27. februar. Zelo malo časa imate še na voljo. Če želite pregledati besedilo v angleščini, prosim to storite čim prej. Različice v drugih jezikih pa bodo na voljo 25. februarja. O tem dogodku smo že razpravljali, razpravljali smo o tem, kakšna bo vsebina na tem ekspo. Prehrambena varnost bo ključnega pomena v spredju, govorili bomo o raziskavah in razvoju, o verčevanju, o završkih hrane, odpadkih. Vse to je tudi del našega dela. Zato upam, da bomo lahko dosegli ta cilj. Razprave ne bo, predstavitve ravno tako ne, zato vas samo prosim, da pregledate to resolucijo, da vložite vse predloge sprememb, kajti ta resolucija mora združiti vse politične skupine v parlamentu. Torej, rok za vložitev sprememb je 27. februarja. 25. februarja boste dobili različice v vseh jezikih. Sedaj pa imate v angliščini. Najlepša hvala. O tem smo že veliko krat govorili, tukaj ni nobenega dvoma. Zato mislim, da bo delo dobro potekalo. Zahvaljujem se avtorju resolucije in se vam zahvaljujem, da boste še naprej vodili to področje. Upam, da se bodo poslanci držali časovnice, zato da bomo lahko pravočasno sprejeli resolucijo na pravnem zasedanju. Naj vas spomnim še na to, da imamo tolmačenje v 20 jezikih, razen estonščine, slovaščine in malteščine. Sedaj pa gremo na peto točko sektor sadje in zelenjave od reforme leta 2007. Gospod Milo je pripravil poročilo. Gre za reforme leta 2007 še posebej. Gre za organizacije proizvajalcev in eh, upravljanje z operativnimi programi. programi. To je eden ključnih problemov za organizacije proizvajalcev. Te organizacije so še vedno pomankljive, še posebej v novih državah članicah. In če bo prišlo do potrebe, bodo lahko države posegle s pomočjo. 20. januarja smo imeli delavnico na to temo, verjetno se spomnite tega. Imeli smo tudi razpravo glede tega. Lahko rečemo na podlagi tega, kar smo slišali, da smo pripravljeni na bolj poglobljeno razpravo danes. Sedaj pa predajam besedo poročevalcu, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi dejal, da sem v, pri pripravi tega poročila upošteval prispevke organizacij, proizvajalcev in tudi kolegov. Vključuje več različnih vidikov, ki, za katere smo menili, da so relevantni in smo jih tudi vključili v dokument. Rad bi izpostavil nekaj teh vidikov. Obstaja potreba potem, da, da moramo okrepiti organizacije proizvajalcev, operativne programe, ustanoviti več organizacij v prihodnosti in upoštevati različne okoliščine in razmere v državah članicah. Imeli smo tudi javno razpravo, kjer so strokovnjaki predstavili razlike, med eh, različnimi razmerami v državah članicah na severu in na jugu. Imamo tudi manjše proizvajalce, ki so najbolj krhki in ranljivi, imamo tudi različne razmere na trgu. Na, v tem sektorju ne moremo ver, pričakovati, da bomo imeli kapitalistični trg, kjer bo preživel najboljši, najmočnejši. Ne gre samo za evropske proizvajalce, evropske trge je namreč odprt tudi za uvoz. Z, mi po drugi strani pa imamo veliko ovir za izvoz. Poudariti želim tudi, da gre za pokvarljive pridelke in da pride za to lahko do veliko različnih škodljivih posledic, kot so naprimer sankcije zaradi Ukrajine proizvajalci delujejo na enotnem trgu in morajo tekmovati z drugimi organizacijami. Gre za osebe, ki se spoznajo na kmetijstvo, vendar pa se ne spoznajo na poslovanje, na posle, na trženje in na upravljanje. Zato bi bilo dobro, da bi tudi kolegi izpostavili svoje stališča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 Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, lepo pozdravljeni vsi skupaj gospod Melo, to poročilo je zelo pomembno za celotno Evropsko unijo, še posebej pa za države kot je moja, za Španijo, za Andaluzijo, kjer je sektor sadja in zelenjave zelo pomemben za našo regijo. Nasplošno lahko rečem, da se strinjam s tem, kar ste zapisali v poročilu. In rada bi predstavila nekaj pripomb. Sektor sadje in zelenjave v moji regiji dobro deluje, čeprav potrebujemo nekaj izboljšav v sistemu, izboljšav, ki bi okrepili naše proizvalce, s katerim bi lahko pomagali našim proizvalcem. Prihaja do neravnovesja v prehrambni verigi, ki ne vpliva samo na sektor sadje in zelenjave, pa tudi na vse druge sektore Zato potrebujemo organizacije proizvajalcev, zato da bi lahko popravili neravnovesja v prehrambeni verigi. Obstaja veliko pomankljivosti, ki ne delujejo, kot so naprimer mehanizmi za upravljanje s krizami. Tukaj moramo storiti še veliko, vprašati se moramo, zakaj ne deluje, ko pride do resnih kriz kot je bila kriza v zvezi z e-koljem in zato se moramo vprašati, zakaj to ne deluje, zakaj ne umaknemo pridelkov takrat, ko sprožimo ta mehanizem. Mislim, da je to eden največjih problemov. In zato bi se morali potruditi, da bi popravili te mehanizme za upravljanje s krizo. Po drugi strani pa potrebujemo tudi spodbude za ustvarjanje in tudi za združenje in širjenje organizacij, proizvajalcev, sadja in zelenjave, zato da bi lahko nastopili močneje v prehrambeni verigi. Vprašati se moramo tudi, zakaj je toliko razlik med državami članicami. Imamo organizacije, ki so močne v nekaterih, v drugih organizacije, ki niso, zato je nujno, da še naprej ustvarjamo in ustanavljamo organizacije, vendar pa je treba okrepiti razsežnost organizacije proizvajalcev. Mogoče bi lahko premislili tudi o tem, da bi sprejeli zakonodaje na evropski ravni, na nacionalni ravni, zato da bi lahko povezali več različnih poklicov in sektorjev znotraj prehrambene verige. To so pripombe, ki sem jih želela spostaviti, druge pa bom predstavila tudi v obliki predlogov sprememb. Ta osnutek je zelo dober in nasplošno lahko rečem, da se strinjam z vami, gospod Mela. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Seznam prijav za besedo se je podaljšal, zato vas prosim, da se omejite na minuto in pol. Gospod Hajtema ima besedo, poročevali sva senci. Najlepša hvala, gospod Melo, za poročilo. Mislim, da je komisija pripravila dobre reforme za ta sektor raven organizacij se je povečala, vendar pa obstajajo velike razlike med državami članicami. To je povezano s kulturnimi razlikami, vendar pa je povezano to tudi s tem, da so proizvajalci v nekaterih državah zelo majhni in da se ne morejo povezati v organizacije. Organizacije proizvajalcev so zelo pomembne v krizih, primerih, kot je že povedala predhodnica, vendar pa tudi zato, da se lahko močneje pozicionirajo na trgu. Zato mm, mislim, da je pomembno, da okrepimo organizacije proizvajalcev in imamo še vprašanje pravne varnosti in pravne gotovosti. Zato bi rad slišal tudi mnenje komisije glede tega. Mislim, da moramo proizvajalcem dati čas in prostor, da prilagodijo operativne programe, pravila komisije bi eh, mora biti bolj jasna, veliko krat eh, revizije potekajo počasi, tudi nekaj let. imamo tudi pridružene organizacije proizvajalcev. To lahko primerjate že s podobnimi primeri, ki jih imamo v mlečnem sektorju in tukaj mislim, da potrebujem več jasnosti glede pravil za te uh, organizacije. In potem imamo še breme uh, varovanja okolja, mislim, da je to breme zelo težko in to bo oviralo inovacije. Zato prosim tudi, da to upoštevate. Najlepša hvala, gospod Kaputo. Najlepša hvala, gospod predsednik. imamo zelo nizko raven organizacije proizvajalcev, imamo problem mehanizmov za preprečevanje krize. Vse to vpliva na naše proizvajalcev. Program, ki ga imamo sedaj za pomoč za sektor sadje in zelenjave, ne prispeva k boljšemu delovanju sistema proizvajalci želijo, da bi bila pravila jasnejša, da bi bila bolj prilagojena operativnim programom, da bi tudi mehanizem za prečevanje kriz eh, bolje deloval. Potrebujemo tudi več spodbud in pomoči za proizvajalce. Raven organizacij proizvajalcev je zelo nizka, v nekaterih državah imamo veliko ovir, zaradi katerih se prizvalci ne morejo združiti v organizacije. Obstaja namreč veliko ovir za prijavo in za dobivanje dovoljen za takšne organizacije. Imamo tudi vprašanje uporabe skupnih skladov, zato da zajamčimo prihodke v času, oziroma v primeru krize, ko pride do. zdravstvenega problema, kot je ekoli ali pa primer sankcij proti Rusi, naprimer. Poročilo je rezultat našega dela. In zato bi bilo dobro, da upoštevamo vse predloge in priporočila. V nekaterih državah članicah imamo pomoč za organizacije za trženje. Zato menim, da bi bilo dobro, da bi vse države članice lahko podprle svoje organizacije, da bi lahko tudi zajamčile dovolj visoko ceno sadja in zelenjave in še uporabo operativnih programov. Nujno pomembno je, da izpostavimo prioritete, da tudi izrazimo količinska merila, zato da lahko bolje evaluiramo rezultate operativnih programov. Istočasno pa je treba poštevati tudi vse značilnosti in kompleksnosti Za konec pa mislim, da je pomembno tudi, da zagotovimo varovalke za varovanje okolja z jasnimi cili. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa McGinnis. Najlepša hvala gospod predsedujoči, rad bi zahvalila poročevalcu za nelojalne prakse v tem sektorju, zato bi se mu rada zahvalila in še administrativno breme za organizacije proizvajalcev. To je zelo problematično. To se obravnavali tudi v poročilu, to pozdravljam. Imamo 13. točko, kjer se govori o vzajemnih skladih za prečevanje in obvladovanje kriz. Jutri bomo primerjali ta sektor v Evropski uniji in v ZDA. Naučili se bomo nekaj o sistemih in o tem, kako lahko pomagamo našemu sektorju. Mislim, da vaše poročilo zelo dobro in da bo zelo koristen za ta sektor. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Sebastian. Muito obrigado, senhor presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod Mela. Mislimo, da je to poročilo zelo eh, dobro. Pogovoril sem se z eh, raznimi predstavniki sindikatov, proizvajalci in tako dalje. Tudi mi bi radi pripravili nekaj predlogov sprememb, še posebej zato, da izpostavimo najpomembnejše probleme za ta sektor, kot so težke posledice zapoščenih zemlišč, težave, s katerimi se soočajo kmetovalci, kot tudi prehrambena veriga, težave zaradi trženja, sankcije in tako dalje, kot eh, Tudi moja kolegica prihajam iz Španije, prihajam iz Valencije, kjer se pridela zelo veliko sadja, ki ga prodajamo v Rusijo. In rad bi izpostavil vidik, ki ga niste izpostavili v poročilu. Organizacije proizvajalcev niso cilj, so sredstvo za to, da lahko povečamo prihodke naših kmetovalcev. Organizacije niso cilj zato, da bi lahko dobivali pomoč. Mi imamo zelo visoko raven organizacij proizvajalcev in s, s našimi mehanizmi nismo povečali prihodke. Mogoče smo ravnali napačno, mogoče bi lahko premislili o prihodnosti, mogoče ta sistem ni bil najboljše pripravljen in nismo dosegli tistega, kar smo želeli doseči. Najlepša hvala. Grazie Presidente. Ringrazio anche il relatore Melo per l'ottimo lavoro. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu Melu za odlično opravljeno delo. Zelo sem zadovoljen, da je izpostavil nekaj najpomembnejših načel. Naprimer, padec potrošne sadja in zelenjave. To vpliva ne samo na prihodek predavalcev, ampak tudi na, na zdravje naših državljanov, kot tudi na stabilnost na splošno. Treba je zagotoviti tudi, da se pridelki iz tretjih eh, držav pridelajo na način, kot eh, ga zapovedujemo tukaj in da se upošteva tudi dobre počutje živali in tako dalje. pomankanje zemlišč, ki je namenjeno za pridelovanje sadja in zelenjave, pomeni tudi, da se je velikost kmetij zmanjšala, kar seveda logično pomeni, da se je prihodek kmetovalcev zmanjšal. Organizacija proizvajalcev bi lahko pomenila zelo dobro rešitev, kajti s tem bodo bili več moči za pogajanja, kot če se pogajajo sami zase. Vendar pa je to treba popraviti od spodaj na zgor. Ko govorimo o organizacijah proizvajalcev, ne smemo pozabiti, da lahko k temu pritegnimo tudi potrošnike in jih tudi spodbudimo k temu lahko pomagajo pri tem, da se zmanjšajo odpadki in da se zviša kvaliteta. Reforma mora poštevati tudi logistiko, še posebej, ko gre za transport. Najlepša hvala. Žikuje. Najlepša hvala. Gospod Glezos. Agapite, provedere, agapite, šnadrfi. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Če greste na tržnico v kateri koli državi članici in želite kupiti sadje ali zelenjavo, potem vidite, da tam najdete pridelke iz vseh držav razen iz Evrope. Te nedopustne politike so v zadnjih 30 letih delovale v nasprotju z interesi južnih držav članic in ti pridelki ne najdejo poti na tržnice v evropskih državah. Če boste nadaljevali s takšnimi politikami, potem boste dobivali sadje iz Maroka, iz Libije, iz Izraela. Če boste kupovali industrijske proizvode iz ZDA, iz Japonske, ne iz Evrope, bo to pomenilo, da mi ne bomo proizvedli več ničesar. In te države bodo nadomestile kmetijstvo na portugalskem, v Španiji, v Grčiji in v Italiji. Zato grških pridelkov ravno tako ne najdete na tržnicah v Grčiji. In Evropski parlament mora nujno rešiti ta problem. Najlepša hvala. Gospod Vegas, poročevalce Cim. Dobrigad. Najlepša hvala. Najprej bi rad čestitev poročevalcu, ki je opravil zelo dobro delo, govori o zelo pomembnih vprašanjih kot so organizacije proizvajalcev, o potrošnji, o spodbudah. Obstaja pa tukaj pozitivna ocena, s katero se ne strinjamo. Tukaj se govori o procesu liberalizacije ki poteka že kar nekaj časa in sami mislimo, da bi morali bolj kritično gledati na proces liberalizacije sektorja. To je namreč povzročilo veliko neenakosti med regijami in med državami. Veliko proizvajalcev je prenehalo s pridelovanjem. In to vpliva tudi na raven organizacije proizvajalcev. S tem pa je prišlo tudi do paradoksalne situacije. Imamo Evropsko unijo, ki ima veliko pomankljivosti. Imamo proizvodnjo, ki upada glede vrednosti, količine in velikosti zemljišč. Imamo tudi ki, potrošnjo, ki pada. Samo tretjina spodbud, ki jih dodali Evropska unija, pride do pridelovalca. Mi menimo, da moramo bolj kritično gledati na to in sprejeti ukrepe, s katerimi bi lahko preprečili takšne posledice. Liberalizacija je nekaj, kar je treba analizirati, kaj ti potrošnik kupuje manj sadje zelenjave. Pravite, da je zato kri, eh, kriva kriza sadje, zelenjava, zelenjavna juha, naprimer, ne more biti dražja kot hamburger. Hamburgerje pa kupujejo šole in jih ponujajo v jedilnicah. In eh, to je tisto, kar moramo popraviti. Govorimo o mm, vrlinah trga, vendar pa trg potiska cene na vzdolj in zaradi tega kmetovalci zapuščajo svoje zemlišča. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo velika podjetja, distributivna podjetja, ki skušajo potisniti cene na vzdolj, zato da sami zaslužijo več. Imamo torej organizacije in mi moramo premisliti, zakaj je raven organizacij tako nizka in zakaj se zahteva raven 750 eh, evrov za to, da se pridružite organizaciji. Mislim, da je treba v to reformo upeljati kriterije, ki bodo lahko evaluirali in ocenili to situacijo tudi socialnega vidika. Treba je premisliti tudi, zakaj um, finančna pomoč ne pride do proizvajalcev. Ja, mislim, da bomo uporabili nekaj več časa za to razpravo in vseeno prosim, da se držite svoje minute in pol. Hvala lepa, gospodine predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim čestitati poročevalcu, gospodu Melo, za odlično upravljeno delo. Menim, da je opredelil najpomembnejše probleme v sektorju sadja in zelenjave, ki se nanašajo na organizacije proizvajalcev. Sama menim, da moramo kot poslanci se truditi, da, zato, da bi spodbudili eh, nacionalne organe, da poenostavijo postopke. Na Hrvaškem imamo za sedaj samo dve organizacije proizvajalcev, eno v mlečnem sektorju, drugo v sektorju sadja. Veliko proizvajalcev stopa v stik z mano, ker se želijo organizirati v organizacije proizvajalcev, ampak postopki so tako zapleteni, da to predolgo traja. In na koncu enostavno obupajo In zato se mi zdi, da je zelo pomembno priporočila v točka 6 in 7 v poročilo gospoda Mela. Eh, gospod Melo povdarja, da je ključ v poenostavitvi eh, postopkov pa tudi v podporo organizacijam proizvajalcem. Treba jim je zagotoviti tudi finančna sredstva. Eh, organizacija mora biti boljša, zato da bomo lahko konkurenčnejši na tržišču. Hvala. Najlepša hvala, gospod Štajer. Gospa Štajer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalila gospodu Menu za odlično poročilo. Torej, kar zadeva obvladovanje krize zaradi Rusije, zelo težko je obvladovati sredstva, ki so na voljo, zato da bi zagotovili uh, omilitev posledic sankcij proti Rusiji. Na nizozemskem imamo uh, veliko težav. V, V vojnici je sicer več 100 milijonov, ampak proizvajalci sami zelo težko pridejo do teh sredstev. Uh, Zelo pomembno je, da ti ljudje dejansko vedo, kako lahko dostopajo do teh sredstev za krizne razmere in to je izredno pomembno. Ko govorimo o organizacijah proizvajalcev, pa je ključno, da imajo kmetovalci in proizvajalci pravico samo odločanja. Upravljavci morajo vedeti, da ni vse samo vprašanje zaslužka, Eh, ampak da je potrebno zagotoviti tudi proživetje proizvajalcev. Najlepša hvala. Hvala lepa. Tudi sam se želim zahvaliti poročevalcu gospodu Melo. V glavnem se strinjam eh, z njim. Že večkrat je bilo rečeno, da je največji problem še vedno nizka raven organiziranosti v tem sektorju. To pa pomeni, da veliko proizvajalcev danes ne dobi podpore in najbolj prizadeti so najmanjši proizvajalci. Se pravi tisti, ki že sami nimajo eh, močne pogajalske moči znotraj same dejavnosti. Torej oni so najbolj izpostavljeni. Eh, omenjena je bila globalizacija, ki je kriva temu in potem eh, četrtič, to se mi tudi zdi bistveno, če želimo popraviti trenutne trende, bistveno je izboljšati privlačnost eh, organizacije proizvajalcev, spodbujati razvojo komercialne vrednosti teh proizvodov, čeprav je to omenjeno Potem je tu še vprašanje izboljšanja orodij preprečevanja in upravljanja krize. To je bistveno, to je tudi rečeno. In pomembno je poenostaviti trenutna pravila, ki se nanašajo na ta sektor. Hvala. Čekuje, Najlepša hvala, gospod Tanter. Tudi sam se želim zahvaliti poročevalcu za kakovostno delo. Eh, reforma SKP je nekaj, s čemer smo se veliko ukvarjali in smo sprejeli kar precej predlogov v tem parlamentu. Te predlogi v trilogu niso bili sprejeti. Videli smo, da obstaja določena zadržanost do tega vprašanja organizacij eh, proizvajalcev. E, imamo e, sistem derog derogacij na področju konkurence. Naj vas opozorim na posvetovanja, ki trenutno potekajo o eh, konkurenčnem pravu. Kmalo se bo s tem ukvarjal tudi naš odbor. Gre za to, da parlament želi eh, da pride do teh sprememb v zakonodaji. To omogoča tudi Lizbonska pogodba in zato je normalno, da lahko veliko malih proizvajalcev tudi eh, do, izko, listi določene eh, izjeme, ki bi jih ta zakonodaja predvidevala. Komisijo in odbor želim upozoriti eh, tudi na razlike v proizvodnih stroških in v fiskalni ureditvi. In eh, tega, zaradi tega prihaja do eh, nepravilnega delovanja trga, kajti nekatere cene so dosti preniske. V prihodnje moramo več delati na intervencijskih stroških, tako da bomo lahko upoštevali razliko v življenjskih stroških v naših državah. Gospod Senela, prosim. Eh, muchas gracias, presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ko prenehate z javnimi politikami in ko se vse prepusti trgu, se sektor ošibi in, in zato počasi propade. Reforma skuša zakriti realnost, s katero se soočajo pridelovalke in predavalci, ki prodajo svoje proizvode po vedno nižji ceni in vedno težje preživijo. Istočasno nismo sposobni tega, da bi kritično analizirali situacijo in pogledali, kam smo pripeljali ta sektor z politikami liberalizacije. In mislim, da če bomo nadaljevali tako, ne bomo prišli nikamor. Istočasno pa nismo sposobni tega, da bi cene postale središče naše kmetijske politike. Rada bi čestitela poročevalcu, vendar pa mislim, da primankuje teh analiz in predlogov, ki bi šle v to smer. In še zadnje. Ne smemo povezati pomoči v času krize, kot so sankcije proti Rusiji, in jih upoštevati kot državna pomoč prezvajalcem. To morajo organizacije sprejeti prostovoljno in če se sektor, z, um, če sektor upada in če kmetovalci zapuščajo zemljišča, je to zaradi tega, ker ta sektor ni več privlačen. Gospod Vazon. Hvala lepa. Eh, kot veste, je situacija zelo neenaka. Ne moremo biti eh, zadovoljni s tem, da je vedno manj eh, obdelovalne zemlje v eh, Franciji ima ta sektor vedno več težav, eh, vedno več je uvoza na francoski trg. Nekatere eh, proizvodne imajo več težav kot druge, nekateri nimajo dovolj sredstev za investicije in naš sistem je v glavnem zelo kompliciran in mislim, da bi se morali s tem ukvarjati treba se je boriti tudi proti pritiskom velikih distribu, eh, distribucij. Sedaj se pred nas že združujejo proizvajalci, eh, to je bilo kar uspešno, kaj ti. Eh, če se eh, prodajajo ti proizvodi oziroma sadnje in zelenava direktno, se lahko s tem ukvar, eh, ustvarjajo tudi nova mesta. Eh, to moramo upoštevati tudi v skupni kmetijski politiki in ekonomske skupine. Najlepša hvala, gospod Falkasen, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi rad čestitev gospodu Melu za odlično upravljeno delo in za napisano poročilo. Sektor sad in zelenjave je res zelo pomemben za več držav članče, posebej za sredozemske države, kot tudi v, za mojo regijo v Murciji. V moji regiji je ta sektor zelo pomemben stebr za gospodarstvo in ustvarja veliko delovnih mest. Zato je treba poštevati pomembnost tega sektorja in zaradi tega je treba ustrajati pri več različnih vidikih, kot je pomoč organizacijam proizvajalcev, pomoč, ki mora biti sprožena tudi, ko gre za umik pridelkov upoštevati je treba tudi nihanje tega sektorja in pa preprečiti krizo in pritiske, ki jih doživljajo zaradi distributerjev in velikih verik. Sprožiti pa je treba tudi pomoč, ko pride do situacije, kot eh, do katere je prišlo sedaj v primeru sankcije proti Rusiji. Hvala lepa. Je pani posel Harens Garcia. Gospa Iran Skarcija, najlepša hvala. Imamo močen sektor sade in zelenjave, ki ga lahko še izboljšamo. Izboljšamo ga lahko tako, kot to predlaga gospod Melo v svojem poročilu. Poročilo je zelo dobro napisano, najlepša za vaše hvala za vaše delo, gospod Melo, kajti ta trud je obrodil sadove. Strinjam se s tem, kar meni glede organizacije proizvajalcev in zelo zanimivo je tudi vprašanje, zakaj se ne uporablja mehanizmov za preprečevanje upravljanja s krizami, kako lahko to izboljšamo. Govorite tudi o vzajemnosti in o tem, da je treba upoštevati enaka pravila in kriterije. Uh, tudi ko gre za uvoz iz tretjih držav. Organizacije proizvajalcev morajo sodelovati v prehrambeni verigi. Kot eh, veste, sem za to, da bi čim prej dobili zakonodajo tudi na tem področju. Vložila bom predlog spremembe, naprimer, ko gre za cene, ko gre za omik. Eh, pridelkov in pomagati pri logistiki, ko gre za umik iz tretjih držav. In pa tudi ustanoviti mogoče sklad, operativni sklad za pomoč v takšnih primerjih. Čestitam še enkrat za upravljeno delo. Hvala. Pan posod Dolfman. Ja, danke, Ich... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lahko se pridružim temu, kar so povedali prejšnji govorniki, tudi sam bi se zahvalil kolegi Melu za odlično poročilo. Mislim, da trg sadja in zelenjave razmeroma dobro deluje tudi na podlagi sistema, ki ga imamo, ki je dober in ki koristi tistim, ki ga izkoriščajo. Uh, Tudi pred nekaj tedni smo na podlagi študije, ki je bila predstavljena v odboru, eh, to videli. Je pa res, da je nekaj proizvajalcev v Evropi, ki teh priložnosti ne izkoriščajo in seveda je potrebno preučiti, kakšne možnosti obstajajo, zato da bi izboljšali delovanje organizacij proizvajalcev, kajti sadje in zelenjava je eh, vendarle obdobje, kjer proizvajalci neposredno prodajajo svoje proizvodje in se, so proizvajalci zoprstavljeni veleprodajalcem in eh, trpijo, če niso dobro organizirani. Kar pa zadeva upravljanje kriz, bi povedal naslednje. Če si pogledamo razmere v zadnjih mesecih in če upoštevamo posledice embarga proti Rusiji, Eh, lahko vidimo, da tudi zasebno upravljanje kriz eh, na ravni organizacij proizvajalcev lahko igra pomembno vlogo in moramo razmisliti o tem, kako tem organizacijam pomagati, kako jih okrepiti, da se bodo lahko soočile s to nalogo. Kajti ravno na področju sadja in zelenjave Eh, morajo imeti organizacije proizvajalcev ustrezne pogoje, zato da so lahko učinkovite. In če se želimo lotevati obvladovanja kriz, potem je pri skladiščne zmožnosti, eh, zmožnosti razvoja nadaljnih proizvodov in dejansko je potrebno okrepiti organizacije na tem področju. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Buda, prosim domnule președinte felicit și eu raportorul pentru munca depusă. zahvaljujem se poročevalcu za opravljeno delo. V novih državah članicah obstaja odpor do združevanja proizvajalcev. Vendar pa je treba ljudi ustrezno obvestiti, jih ozavestiti, tako da bodo vedeli, da bojo samo združeni močnejši same spodbude niso dovolj, eh, proizvajalcem je treba tudi pomagati tako, da si eh, zgradijo ustrezne zmogljivosti skladiščenje, ki so bistvenega pomena, zlasti pri majhnih proizvajalcih, potem morajo imeti tudi eh, obrate za predelavo teh eh, proizvodov. Eh, prav tako jim je treba omogočiti prodajo teh eh, proizvodov, le tako bodo lahko postali neodvisni eh, in močnejši pred fluktuacijami na trgu. In moč, bolje se bodo znašli v situacijah embarga, recimo. In zato je treba ustrezno organizirati tudi prodajo na drobno. Hvala lepa. Hvala, gospod Bove, prosim. Gospod predsednik. Tudi sam želim čestitati poročevalcu. Mislim, da je eh, odprl nekaj zelo pomembnih vprašanj. Imam dve pripombi. Pridružujem se temu, kar je rekel Mišel Dantan v zvezi s tem kaj je treba narediti s konkurenco, treba je imeti to razpravo, zato da se vključijo tudi nove možnosti pogajanja za proizvajalce in da se lažje zdržujejo. Kar pa zadeva izkrivljanje konkurence, naj vas spomnim, da je naš odbor glasoval o eh, našem stališču, o prosti zmenjavi z Marokom, na plenar, ki smo žal zgubili ampak odbor Agri je eh, glasoval proti sporazumu z Marokom. Eh, potem vprašanje pesticidov. Čisto pravilno eh, poročilo omenja, da je tu problem. Prišlo je do paca potrošnje, ampak to je povezano s potrošnikom, kajti sadje in zelenjava danes vsebujejo največ pesticidov v prehramni verigi in tu nam ostaja še veliko dela. In na koncu naj podarim še nekaj, kar opazamo na evropski ravni in to je izkrivljanje med majhnimi proizvajalci in velikimi industrijskimi strukturami eh, v sektorju sadne in zelenjave, ki sedaj nastajajo. To so podjetja s 40-50 hektar, eh, hektarji eh, v. Eh, hektarje, kjer, kjer so uh, tople grede in ti v bistvu uničujejo trg. In uh, nekje uporabljajo tudi sončne celice kot streho in to pomeni, da sadje in zelenjava postaja naprimer sadn, uh, eh, stranski proizvod energije. In tu je treba več narediti in pomagati tudi uh, organizacijam proizvajalcev. Gospod Bogovič, prosim. Eh, hvala tudi z moje strani komplimenti gospodu omelu za pripravljeno poročilo eh, predvsem pa tudi zato ker se je lotil teme ki mislim da je ena od zelo pomembnih eh, na področju kmetijstva. tu lahko kmetijci sami največ naredijo naredimo da se zoperstavijo v verigi kjer so šibek člen v tej trgovski proti trgovskim verigam znotraj organizacije producentov je zagotovo možen hitrejši tehnološki razvoj Eh, organiziranost proizvodnje tako za nastop na domačih trgih v tujini in to kar je tudi v tem poročilu zelo dobro navedeno eh, pot za promocijo porabe konzumacije sadja in zelenjave kar je tudi mislim da ena od ključnih nalog. vidi se v katerih državah so danes najbolje organizirani to so tudi v tistih državah kjer so eh, tudi največji proizvajalci sadja in zelenjave od nizozemske belgije pa vseh francije italije španije zato mislim da je nujno da tudi v državah ki smo kasneje prišle v evropsko unijo eh, to miselnost o skupnem nastopu eh, zgradimo prihajam iz slovenije kjer praktično nimamo organizacij proizvajalcev in eh, sadje področje sadja in zelenjave je tudi eno tistih področij ki lahko v prihodnosti prinese največ delovnih mest kajti na relativno majhni površini imamo že eno polno delovno mesto. Eh, sam bom zelo konkretno na tej stvari tudi deloval na takšen način da bom slovenske sadjarje in zelenjave v maju gostil v belgiji kjer si bomo ogledali organizacijo proizvajalcev z gospodom mehlom pa bomo tudi predstavili razmišljanje evropskega parlamenta. bardzo dziękuję jedna minuta e, siekierski Najlepša hvala. Zdaj pa si bom še sam vzel minuto. Gre za zelo občutljiv sektor iz različnih razlogov. Gre za proizvode s kratko življenjsko dobo, poleg tega pa smo v zadnjih letih imeli tudi zelo negativne izkušnje. In ravno zato se je pokazalo, kako pomembno je obvladovanje kriz. Ja, potrebujemo intervencije na trgu, kaj ti eh, konec koncev res eh, potrebujemo to, čemu lepo pravimo obvladovanje kriz. Težava je tudi v majhni potrošnji na evropskem trgu in za stabilizacijo potrebujemo nove instrumente. In skupni skladi in skupni instrumenti morajo tu igrati pomembnejšo vlogo pri stabilizaciji res pa je, da je potrebno konkretno okrepiti tudi organizacije proizvajalcev, zato da bodo tudi te odigrale svojo vlogo pri stabilizaciji. Najlepša hvala, zdaj pa dajem besedo direktorju Korteju, da spregovori v imenu komisije. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili, izvolite. Much, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči tudi sam pozdravljam poročilo gospoda mele in lahko povem da se komisija v veliki meri strinja z njegovimi priporočili zlasti pa se strinjamo z njegovim pozivom da je potrebno nadalje okrepiti organizacije proizvajalcev na področju sadja in zelenjave kako zagotoviti da bodo te organizacije bolj učinkovite pa tudi bolj privlačne za proizvajalce da se bodo prej odločili da tako organizacijo ustanovijo. V določeni meri smo bili uspešni, kajti če si pogledate številke, ki jih navaja tudi gospod Mela v svojem poročilu, se je vključenost v organizacije povečala z 31 odstotkov leta 2007 na 43 odstotkov leta 2010, leta 2012 pa smo dosegli 47 eh, odstotkov. Torej, politika je v določeni meri učinkovita, vendar pa se vseeno pojavljajo ogromne razlike med državami članicami, kar kažejo tudi tabele. 47 odstotkov pa seveda tudi samo po sebi še ni dovolj. Ruski embargo, ki ste ga omenjali številni poslanci, je še toliko bolj izpostavil eh, pomankljivosti in je še bolj pokazal, da je krepitev vloge organizacij zelo pomembna, kajti gre za sektor, ki je najbolj občutljiv za spremembe na trgu, gre za uh, proizvode, ki imajo kratko življenjsko dobo in se neposredno prodajajo v eh, supermarkete. Tako da je res ključno, da okrepimo vlogo proizvajalcev v tem sektorju. Na dve točki bi se konkretno odzval, na kratko, gospod predsednik, najprej poziv k nadaljni poenostavitvi boja proti birokraciji in pa drugič spregovoril bi še nekaj besed o e, nelojalni konkurenci. Kar zadeva prvo točko, drži in strinjam se s tem, kar pravi gospod Melo. Komisija kot taka tudi eh, resno razmišlja o nadaljni poenostavitvi skupne organizacije trga tudi na področju sadja in zelenjave. Gospod Hogan bo v kratkem poslal pismo vašemu odboru in tudi svetu, v katerem bo podrobneje predstavil, kakšne zamisli ima na tem področju tisto, česar smo se letos že lotili, pa je precej obsežna poenostavitev na področju sadja in zelenjave, kar zadeva zakonodajo, ki jo sprijema komisija sama, torej kar zadeva sekundarno zakonodajo. Tu gre za izvedbene uredbe in za delegirane akte. Uh, na tej ravni mislim, da lahko dosežemo bistvene izboljšave, ki bodo šle vsekakor v smer, ki jo predlaga gospod Hautama in drugi. Vendar pa moram biti tudi iskren, najpomembnejše področje poenostavljanja ni na enodaje, ampak bi se bilo potrebno lotiti temeljnih aktov. In to bo seveda potem potrebno eh, pred, ponovno predložiti v obravnavo parlamentu in svetu. Mislim, da bo komisija v bližnji prihodnosti odboru predstavila več zamisli o tem, kako bi lahko spremenili temeljni akt. Zlasti, kar zadeva raven podpore organizacijam proizvajalcev in tudi kar zadeva eh, krizno upravljanje in kar zadeva umike. Eh, Eh, ko bo šlo za nadomestila strani Evropske unije za take umike. Vse to je urejeno v temeljnem aktu in tega žal ne moramo spremenjati na hitro, eh, tega ne more storiti komisija sama. Kar pa zadeva eh, prakse trgovanja in konkurenco, kar so izpostavljali številni poslanci, lahko se strinjam z vašimi komentarji in potrdim, da komisar namerava tudi na tem področju ukrepati. Poročilo gospe McGuinness bo zelo pomembno na tem področju in tu je potrebno predvsem okrepiti vlogo proizvajalcev v prehrambeni verigi. Potrebno je okrepiti njihov položaj v odnosu do veletrgovcev. Imamo že pobudo eh, za oskrbovalno verigo, ki je bila sprejeta 2011 in komisija namerava pripraviti poročilo ob koncu letošnjega leta. In takrat bomo razmišljali o nadaljnih korakih. Najprej bomo videli, kako se je ta veriga razvijala in potem bomo preučili, kako bi lahko stvari izboljšali. To ne zadeva samo eh, našega komisarja, kajti ko govorimo o prehrani, to ne zadeva samo kmetijstvo, ampak se dotika tudi resorjev drugih eh, komisarjev. Torej, hkrat, hvala za vašo pozornost in nadaljevali bomo to pomembno razpravo z gospodom Milom in s celotnim vašim odborom. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Magines, izvolite. Ja, eh, spodbudili ste me, da se nakratko oglasim, da se odzovem na to, kar je povedal kolega iz komisije. In sicer bi povedala, da se naš odbor bori, da bi eh, lahko bil vso pristojen za to področje skupaj z odborom za notranji trg. Torej poskušamo uveljaviti člen 54, vem, da se za to zauzema tudi naš predsednik. Kajti, če ne bomo v tej bitki zmagali zdaj, potem bo vloga našega odbora, kar zadeva eh, oskrbovalno verigo s prehrano, eh, omejena tudi v prihodnje, kajti eh, tu gre za bistvena izkodišča, kar zadeva eh, prehramno verigo. Vem, da obstajajo kolegi v našem odboru, ki se s tem ne strinjajo, tudi kolegi v komisiji, ki se ne strinjajo, ampak res pozivam vse, da se pridružite moju boju, eh, mojemu boju, ki ga podpira tudi predsednik, da si pridobimo ta pomemben status v razpravi. Če bomo zdaj izgubili, eh, bo sledila še eh, bolj krvava bitka in zato se vam že vnaprej zahvaljujem za podporo. Hvala. Najlepša hvala. O tem sem govoril tudi z gospodom uh, Buskom in uh, res vas vse pozivam, da nam pomagate pripraviti kar najboljše argumente, eh, kajti konec koncev gre tu tudi za odločitev pristojnega odbora. Najlepša hvala zdaj pa eh, ne vem, gospod Melo, ali naj vam sploh še dam besedo. Toliko čestitk ste eh, dobili, da je to pravzaprav že izčrpalo vaš čas za govor. Ampak vendarle izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. V dokumentu sem skušal vključiti čim več stališč in mnen, da bi ugodil vsem. Najlepša hvala vsem za čestitke. Tukaj sem si zapisal 19 prispevkov in ko sem, sem se pogovarjal z gospodom Meseda, z gospodom eh, Viejgo o tem dokumentu in skušali so vključiti čim več vprašanj v ta dokument, zato da bi lahko pokrili čim več Imamo štiri, pet vprašanj, ki so še posebej pomembna za naše kolege. Gre za upravne prepričevanje kriz. Slišali smo veliko jasnih mnen. Kriza v zvezi z Rusijo je samo en primer za to. Tukaj pišemo v poročilu, da moramo poudariti pomembnost sistema, mehanizma za upravljanje, da bi se lahko proizvajalci kolektivno soočili situacijo, ko bi šlo za, za negativne razmere zaradi sankcij Ruse naprimer. Imamo še dve točki, 12 in 13, kjer govorimo o upravljanju s krize torej pozivamo komisijo na predi razloga za nizko uporabo inštrumenta za preprečevanje obladovanje kriz in na preoči, kako bi lahko te razmere popravili, pri čemer naj bi upoštevali najboljšo prakso. In pozivamo komisijo na razmisli o tem, da bi bili izpevki zemlje sklade upravičeni kot ukrepi za preprečevanje obladovanje kriz, da bi zagotovili večjo zaščito za kmete v primeru krize na trgu, zaradi katere se lahko prihodek bistveno zmanjša. Torej, zapisal sem si vaše mnenje glede prihodka, da moramo zagotoviti prihodek. To smo zapisali v poročilu. Torej, ko gre za proizvajalcev in kmete, Naj s tem v zvezi omenim tudi drugo točko, kjer pozivamo komisijo naj si še bolj prizadeva podpraviti nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano, ki negativno vplivajo na donos proizvajalcev, znižujejo prihodek in ogrožajo uspešnost in vzdržnost tega sektorja. Torej, tukaj jasno govorimo o tem, da so organizacije smiselne, če služijo temu, da se prihodek proizvajalcev zviša. Tukaj se ne bom spuščal v ideološka vprašanja glede liberalizacije sektorja in tako dalje, gre za ideološko vprašanje, vendar pa tukaj govorimo o organizacijah proizvajalcev v tem poročilu zaradi tega ne morem spremeniti poročila o organizacijah proizvajalcev, ki ima cilj, da spodbuja proizvajalcev, da se združijo v organizacije, da bi lahko bolje tekmovali in konkurirali v nekaj, kar bi bilo popolnoma drugačno, kar bi bilo popolnoma nekaj drugega. Torej, če imamo sredstva za Evropske unije, uniji, v Evropski uniji za organizacije proizvajalcev. To ne pomeni, da bodo organizacije konkurirale z izoliranimi, tudi oni morajo preživeti. Sem poročevalec za posebno poročilo o organizacijah proizvajalcev. Torej, moj namen je, da. Zagotovimo, da tisto, kar dobro deluje, še naprej dobro deluje in tisto, kar ne deluje dobro, da izboljšamo če mi boste v prihodnosti dodelili poročilo o liberalizaciji, potem se bom spustil v to vprašanje, vendar pa v tem poročilu ne moremo obravnati tega vprašanja. Danes se je pojavilo vprašanje o obnovi kmetijstva, o reformi in eh, verjetno ste sodelovali tudi na konferencah o mladih kmetovalcih, kako naj bi prenovili ta sektor. In na vsakega devetega kmeta je eden mlad kmet. Torej, v tem poročilu sem skušal pokazati, da organizacije proizvajalcev lahko predstavljajo dobra priložnost za prihodnost. Torej, rad bi se iz vsega srca zahvalil za vse čestitke, kaj ti to me motivira, da nadaljujem s svojim delom. In drugič. Rad bi dejal, da sem odprt, da sem pripravljen na, za vaše predloge, da jih lahko vključim, kajti to ni samo moje delo, to je delo vseh, zato da bomo lahko ukrepili ta sektor, kar je najbolj pomembno od vsega. Najlepša hvala. Najlepša hvala, samo še pripomba. Kot je povedal gospod Bove, v tem sektorju pre, prevladujejo majhni proizvajalci. In ti proizvajalci ravno zato potrebujejo posebno podporo v okviru organizacije sektorja, v okviru organizacij proizvajalcev. Tako da tu bi morala veljati drugačna načela, kar zadeva podporo. In zato prosim predstavnika komisije in tudi poročevalca, da upoštevate, da potrebujemo drugačen pristop za proizvajalce v tem sektorju ti si zaslužijo posebno podporo in eh, ustrezne metode, da bodo lahko povečali svoj vpliv. Torej, do 27. februarja do 12. imate možnost vlagati predloge sprememb. Tako, še enkrat čestitke pročevalcu, zdaj pa prihajamo na naslednjo točko, priporočila komisiji v zvezi s pogajanji o čezatlantskem partner, trgovinskem in investicijskem partnerstvu, to je TTIP vsi veste, zakaj gre. Na zadnjem zasedanju januarja smo imeli razpravo o stališču našega odbora v zvezi s poročilom na lastno pobudo, ki ga pripravlja odbor za notranji trg. Ta odbor je torej pristojen za to področje in to poročilo, vsebuje priporočila parlamenta Evropski komisiji v zvezi s pogajanji o TTIP-u. Gre seveda za zelo pomembno vprašanje in eh, gre za to, da vzpostavljamo prosto trgovinsko območje, ki sicer ne bo uh, popolnoma prosto, ampak vseeno so pred nami ogromni izzivi in nekateri Eh, si od tega obetajo, da bo gospodarska rast iz ZDA na, na račun tega preskočila v Evropo. Eh, to je morda nekoliko pretirano, ampak eh, vendarle. Ena od največjih grožen se tu pojavlja ravno na področju kmetijstva in soporočevalca gospoda Dekanstra in gospoda Nikolsona pozivam, da nam predstavita svoje mnenje kaj ti gre res za izredno prečo temo v tem trenutku. Torej, prosim, kdo bo prvi spregovoril? Gospod De Castro, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mnenje, ki sem ga pripravil skupaj z Jimom Nikolsonom, eh, je dolgo samo eno stran, tako da vam bom poskusil obrazložiti, kaj sva z Jimom počela. Vse skupaj ni bilo enostavno, zlasti spričo razprav, ki smo jih imeli na zadnjem sestanku našega odbora. Začela sva s tremi uvodnimi izjavami, ki predstavljajo podlago za predloge, ki jih bomo podali odboru INTA v zvezi s občutljivim vprašanjem pogajanj o TTIP-u. Najprej omenjava, da je kmetijski sektor ključen element in zelo občutljiv element teh čezaslanskih pogajanj z ZDA. Omenjava, da imamo precejšen trgovalni presežek, kar zadeva eh, odnose z ZDA in da bi lahko izkoristili priložnosti, ki bi jih prinesel boljši dostop do trga. Potem v nadaljevanju govoriva o tem, da je ključno, da evropsko kmetijstvo ne popušča, kar zadeva standarde kakovosti v Evropi. Evropski standardi kakovosti so temeljna vrednota oziroma vrlina evropskega kmetijstva. Ostajamo tudi zvesti previdnostnemu načelu in to ne more biti postavljeno pod vprašaj, ko gre za pogajanja z ZDA. Poleg tega je tu tudi cela vrsta ne samo tarifnih ovir, ampak tudi eh, zdravstvenih oziroma sanitetnih ovir, kar zadeva odnose z ZDA. In izpostavljava, da morajo ta pogajanja biti taka, da bodo prinesla koristi obema stranima. Eden od načinov, kako bi to lahko zagotovili, je, da bi odpravili oziroma zmanjšali sanitarne in fitosanitarne ovire za to, da bi eh, Evropa dejansko lahko dostopala do ameriškega trga. V ločeni točki govoriva o občutljivih proizvodih, kjer utegne priti do neposredne konkurence in tu utegnejo biti evropski proizvajalci eh, izpostavljeni pretiranemu pritisku. Tu imamo v mislih predvsem proizvode, kjer bi bilo trgovanje z ZDA povsem sproščeno. V teh primerjih se seveda proizvodni stroški precej razlikujejo na obeh straneh Atlantika. Ključen element, po našem mnenju, pa je vprašanje označevanja geografskega porekla v EU. Potrebno pa je tudi zagotoviti, da bomo potrošniki prijemali čim boljše informacije. Ne sme se zgoditi, da bi se v ZDA tržili evropski proizvodi, ki bi zavajali eh, ameriške potrošnike, ki bi morda mislili, da gre za ameriške proizvode. Skratka, ustrezno značevanje porekla je zelo pomembno. Izpostavljava tudi nedavno sklenjeni sporazum s Kanado kot dober vzor. In pa za konec je govora še o preglednosti želiva, da bi se ta pogajanja izvajala čim bolj pregledno, kar pomeni, da je potrebno redno obveščati ne samo naš odmor, ampak celoten parlament o razvoju dogodkov. In eh, to je seveda tudi edina možnost, kako lahko pravzaprav sploh ocenjujemo delo, ki ga upravljajo pogajalci. Najlepša hvala, gospod Nikolson. Najlepša hvala. Kot je ravno kar povedal kolega, je pravzaprav naše mnenje zelo eh, enostavno. Izpostavljava, da je kmetijstvo zelo občutljiv del pogajanj in da bi ta sektor lahko imel veliko koristi, če bomo dosegli uravnotežen in pravičen dogovor. Kakršenkoli dogovor pa ne sme iti na račun naših standardov na področju živil, varnosti in zdravja ljudi in živali. Spuščanje naših standardov je. Eh, nekaj, kar je enostavno eh, izključeno iz teh pogajanj. Je pa tu tudi vrsta nekih napačnih predstav o teh pogajanjih. Veliko je slišati o, o perutnini, o gensko spremenjenih proizvodih in podobno. In tu ne smemo pozabiti, da imamo tudi mi svoje interese in da lahko dosežemo eh, razširitev trga za naše kakovostne proizvode. In mislim, da z, z označevanjem geografskega porekla eh, lahko eh, zagotovimo večje upoštevanje kakovosti, kajti konec koncev gre za sektor, ki je vreden 3,4 milijard evrov. In mislim, da je to pomembno področje, ki bi ga lahko nadgradili. Tu imamo odličen ozor, imamo že obstoječ sporazum s Kanado, kjer je bilo vključenih 145 različnih izdelkov z uh, označenim geografskim poreklom. Ne, Seveda vemo, da so nekateri proizvodi občutljivi, da so nekatera področja občutljiva, da se vtegne na teh področjih postaviti, pojaviti pretiran pritisk eh, strani ameriških konkurentov in eh, sam bi želel, da eh, varujemo oziroma postavimo obran svojim proizvajalcem na teh področjih do konca naših moči, kajti. Eh, nikomur ni v interesu, da bi eh, nehali pridelovati mleko kjerkoli v Evropi. E, torej, kar zadeva geografsko poreklo, vprašanje eh, gensko spremenjenih proizvodov, vse to so vprašanja, ki se jih je potrebno lotiti že v samem začetku pogajanj. Eh, kmetijstvo ne sme postati nek eh, pogajalski adut, nekaj, kar bomo zamenjali za uspeh na drugih področjih naši kmetje si zaslužijo več in sam si bom vsekakor prizadeval za uravnotežen in pravičen dogovor ki mislim da ga lahko dosežemo hvala Proszę państwa, myślę, że najlepsza chwala. Czas tecze. In sedaj moramo zelo konkretno in jasno govoriti o vseh teh težavah. Do sedaj eh, je bila razprava dokaj eh, splošna, ampak štirje odbori trenutno razpravljajo o teh vprašanjih. Eh, dva odbora danes zjutraj istočasno in dva odbora bosta o tem govorila danes popovdne. To pomeni, da je to zelo aktualna tema in da o tej temi razpravljajo ti štirje odbori. Sedaj dobi besedo gospod Vijar, poročevalec v Senci. Ja, eh, Najlepša hvala. Hvala obema kolegama, gospodu De Castro in gospodu Nicholsonu. No, moram reči, da me prvi impulzi veselijo in da me zelo veseli, da imamo priložnost lotiti se tudi strokovne razprave. Do zdaj je razprava potekala predvsem v medijih in ta ni bila ravno koristna ali smotrna, kaj ti tam eh, pogosto manjka strokovnih argumentov. Eh, mislim, da moramo povdariti, za kakšno priložnost gre in eh, upamo, da jo bomo izkoristili, kaj ti načeloma, priložnosti obstajajo, jih eh, prepoznavamo, eh, zelo jasno pa je tudi, kakšna tveganja so tu v igri. In zame je zelo pomembno, da zagotavljamo transparentne informacije za potrošnike, kajti konec koncev je potrošnik tisti, ki mora vedeti, kaj kupuje, odkot izdelek prihaja. In to mora biti naše temeljno vodilo. Potem je tu še vprašanje odprave ovir za obe strani, tudi to je pomembno. Uh, In v medijskih razpravah me vedno znova moti, da ne povedo jasno, da trenutno trgovinske ovire še obstajajo. Če govorimo s potrošniki, eh, nas ti sprašujejo, pa zakaj sploh potrebujemo sporazum, vse vse deluje, imamo trgovino z ZDA. Nihče ne ve, pravzaprav, da obstajajo ogromne ovire v trgovanju, da imamo ogromno področji, kjer so stvari zelo težavne. O tem ne slišimo ničesar. Potem tretjič mislim, da se moramo pogajanj lotiti samozavestno. Večina od nas eh, smo, je že opisa, obiskala ZDA, vemo, kako stvari tam potekajo, tako da mislim, da načeloma, kar zadeva konkurenčnost, se evropskim kmetom ni potrebno bati ameriških, eh, prej obratno. Uh, Eh, in mislim, da moramo samozavestno kot enakopravni partnerji vstopati v ta pogajanja. In pa še vprašanje poročevalcema, kar zadeva občutljive proizvode, kakšno je vajno stališče. Eh, seveda občutljivi niso vsi proizvodi, ne moramo razglasiti celotnega evropskega kmetijstva za občutljivo, eh, to ne bi bilo realistično, ampak ali že obstaja neko soglasje.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 se želim zahvaliti avtorjema. V osnutku priporočila pa bo mogoče zaznati, da se moja skupina z vsem ne strinja. Mi ne vidimo veliko možnosti, ki naj bi jih TIPIP prinesel za Evropo. V tem odboru smo slišali, da bo kmetijstvo veliko izgubilo. O tem govori eh, zunanja študija. Od takrat, ko smo slišali to študijo, se je veliko zgodilo in potem smo lahko še enkrat ocenili, kakšen učinek naj bi TTIP imel na kmetijstvo in mi nismo eh, optimistični. Ko govorimo o kmetijstvu, govorimo o proizvajalcih. Tu govorimo o majhnih kmetih, o majhnih podjetjih, o potrošnikih, o moških in ženskah, ki bodo jedli proizvode evropskega kmetijstva. In mislim, da ne prihaja do nobenih sprememb v modelu izvoza, kajti določene spremembe bi omogočile določenim eh, regijam, da bi se še naprej razvijale, ledelskim regijam podeželskim regijam. Kmetom vsiljujemo nove standarde in s tem slabimo njihov položaj. Sedaj govorimo o priložnostih za mlečni sektor, ampak mlečni observatori pravi, da teh prednosti ne bo in da ne bo mogoče eh, prodajati na eh, Kitajsko in Rusijo in tako naprej in na druge velike trge. Nihče ne ve, kaj se bo v prihodnje dogajalo in eh, tisoče kmetov bo sektor enostavno opustilo. V trenutnem kontekstu je tako, da smo soočeni se spremembami cen nafte, z spremembami nasplošno in ne moremo si privoščiti, da bomo še naprej metali stran ogromne količine hrane. In evropskih državljanov ne moremo eh, izpostavljati pesticidom, kloro, eh, kloniranim živalim in tako naprej, kajti do tega bo prišlo. Hvala. Hvala lepa. Zadnji, zadnja poročevalka v senci. Hvala lepa. Zelo na, eh, hi, zelo na hitro eh, je to poročilo obravnavalo učinke TTIP-a od eh, hrane in pijače do eh, zdravstvenih vprašanj so evropski politiki imeli visoke standarde na kmetijstvo, tako da smo zaslužili eh, trditve, da proizvajamo najboljšo hrano na svetu. Boljšo kot na oni strani Atlantika je to pomenilo. No in sedaj pa bo zaradi trgovine zgleda tako, da bomo te standarde žrtvovali. Kot zeleni zavračamo to in mi bomo vložili svoje amandmaje, s katerimi bomo obranili naše visoke standarde, ki jih še vedno pričakujemo. En od vidikov harmonizacije standardov med EU eh, e in ZDA je diametralno različen način obravnavanja tvegan. Veliko teh tvegan je eh, bistvenega pomena za varnost eh, in zdravje pri delu. In novi proizvodi se v EU eh, najprej predstavijo zato, da se dokaže, da so varni. Sicer se uporabi previdnostno načelo, ampak eh, v ZDA se bolj predpostavlja o varnosti, ne pa dokazuje. In tako bomo uložili amandmaje, da bomo branili načelo previdnosti, ta načela so bistvenega pomena, želimo zagotoviti največjo raven zdravja živali in ljudi. Eh, Prav tako menimo, da je treba testirati GMO. To sedaj eh, se še ne zahteva, eh, tudi ne za eh, prehrano ljudi na ameriškem trgu. Potem bomo opozorili tudi na to, da je v zadnjih letih EFSA izrazila pridržke do 60 odstotkov primerov vseh zadev, zadev, ki jih je preučila v okviru Kodeks Alimentarius in je tudi povedala, da se s standardi iz kodeksa vedno ne strinja. V prejšnjih razpravah so govorniki imeli tri minute, jaz sem pa poročevalka v senci, pa nimam eh, na razpolago treh minut. Ali nam lahko razložite, zakaj ne? Mislim, da bi zaradi transparentnosti morala dobiti še eno eh, minuto. Bardzo proszę. Oh, thank you. Izvolite, hvala. Še kar nekaj vprašanje o njih iz prijaznosti ne bom govorila, ampak tu so vprašanja, eh, ki se nanašajo tudi na regulativno sodelovanje. Tu bomo vložili svoje amandmaje. Potem dobrobit živali, tudi tu ima EU veliko uredb in direktiv, ki pokrivajo različne vrste. Eh, tega ni v standardih ZDA, zlasti nas pa zanima eh, zdravje živali in dobrobit živali, pa tudi zdravje in dobrobit ljudi. Kolege, spominjamo na to, da je naša vloga braniti visoke standarde na področju kmetijstva, eh, zdravja živali in ljudi. Vendar je tu veliko tveganj, ki so prisotni in pr proti tem eh, tveganjem smo se vedno borili in smo tudi čisto pravilno delali, ko smo primerjali standarde eh, z obeh strani Atlantika. Vesela sem tega, kar sem eh, slišala danes do povdne, da bomo podpirali standarde, eh, ki veljajo v kmetijstvu EU in seveda bomo to natančno spremljali. Hvala. Hvala lepa. Nekoliko več časa smo dali poročevalcem v senci, sedaj pa damo eno minuto naslednjemu eh, govorcu prosim, da ne ponavljate tega, kar je bilo rečeno že. Zgodbene od uh, eh, Pavla in James. Hvala lepa v celoti. E, podpiram priporočile Pavla in Jamesa. Partnerstvo temelji na neoliberalni paradigmi in ignorira evropske vrednote. Želim pa dodati naslednji predlog. Evropska komisija bi morala vključiti tudi finančno orodja za spodbujanje evropskih kmetijskih eh, proizvodov v ZDA, tako da bo kakovost naših eh, proizvodov poudarjena. Eh, ta finančna orodja bi pomenila tudi eh, subvencije, eh, pomoč pri organizaciji eh, razstav, eh, sejmov. To je zlasti pomembno za majhne države članice, med katerimi je tudi Bulgarija. Veliko bolgarskih eh, proizvajalcev je zaskrbljenih zaradi prihajajoče konkurence, s katero bodo soočeni ne le kar zadeva evropske proizvajalce, ampak se bodo morali soočati sedaj tudi z ameriško konkurenco. Hvala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 v svojem mnenju. Vsi poznamo študijo, ki je bila pripravljena za Evropski parlament in na področju kmetijstva je povsod napovedan padec verige vrednosti. In te tip moramo oblikovati na tak način, da se to ne bo zgodilo in eh, dejansko eh, moramo preprečiti kakršnokoli prilagajanje naših standardov na vzdolj. Kar zadeva Eh, majhne kmetije družinske kmetije eh, bodo te pod večjim konkurenčnim pritiskom in utegnejo biti največji poraženci v tej eh, zadevi. Kar pa zadeva strokovno razpravo, ki jo je omenjal gospod Jar, tako razpravo lahko imamo, ko bo vladala popolna preglednost. Eh, E, in e, žal nam tudi sodobna tehnološka in internetna doba tega ne omogoča vedno. Hvala. E, Zelo pozorno sem prebral ta osnutek mnenja. Škandalozno je, da ima naš odbor sam, možnost dajati samo mnenje eh, odboru za trgovino, kajti pomen Eh, kmet, eh, kmetijstva je pomembnejši, kot je pa samo mnenje. Drugič, eh, ocena učinka je bila narejena. Učinki bodo katastrofalni in to moramo upoštevati, kar zadeva trg cene, prihodek kmetov. Tu gre za kritične stvari. Tretji element. Še enkrat bo kmetijstvo valuta za storitve. To moramo vedeti. In zato bi danes zelo jasno pozval, da TTIP zavrnemo. In samo en amandma je vreden eh, naše pozornosti. Ta sporazum zavračamo, kajti evropskim kmetom ne prinaša nič in ne prinaša nič evropskemu kmetijstvu. Pošle, Bove, opinjamo, opinja... Gospod Bove, mnenje je lahko samo eno mnenje ima pa lahko več elementov. Vsak odbor eh, pripravi eh, eno samo mnenje, gospod Glezos. Hvala lepa. Že nekaj časa obsojamo to, kar eh, jaz imenujem trgovski NATO. Kaj ti? tako uh, smo to poimenovali. Gospa Clinton je bila tista, ki je govorila o tem smislu in potem smo to enostavno uh, preimenovali v TTIP. TTIP, pardon. V bistvu pa gre za to. ZDA so za vsako državo EU sklenile že ločene sporazume eh, o celi vrsti proizvodov. Zakaj pa potem potrebujemo še ta dodatni sporazum? Zakaj? Tako kot pri NATO eh, države, eh, združene države skušajo voditi EU in na isti način poskušajo ZDA oziroma želijo ZDA imeti vpliv na, evropsk, na evropsko kmetijstvo, preko trgovine in to obsojan. O tem sem že govoril, to sem povedal tudi, ko smo govorili o sadju in zelenjavo. Iz ZDA eh, eh prihajajo določene proizvodi, naši pa gnijajo in nobenega odgovora nismo dobili na to. Mogoče je moj glas, eh, glas opijočega v puščavi, ampak mogoče bomo nekega dne slišali tudi glas razuma. Hvala lepa. Eh, Äh, er- najlepša hvala. mislim da je temeljna težava v poročilu to da je na koncu napisano da lahko o vsem tem še razpravljamo ampak vsi vemo da sicer lahko zapišemo nekaj stankov ampak da pravzaprav niti ne moremo sodelovati v temeljni razpravi niti kot odbor. Potem drugič, ne govorimo niti uh, o vprašanju reševanja sporov, ki je zelo problematično. Uh, Eh, to sploh ni izpostavljeno v samem poročilu in eh, z demokratičnega vedika je to zelo problematično. Stališče, da bo ta sporozum prinašal samo koristi in da bomo ohranili svoje standarde, je zelo naivno, sploh če se pogovarjamo z ameriškimi kolegi. Mislim, da bomo morali popuščati pri naših standardih, če rečemo potrošnikom in kmetom karkoli drugega, je to zgolj laž. In pa eh, še nekaj, kar zadeva vzajemno priznavanjem standardov. Eh, to pomeni, da Eh, evropski proizvajalci ne bodo mogli konkurirati tudi zaradi cen ne ameriškim proizvodom in mislim, da moramo upoštevati, kaj kažejo študijo, da bodo majhne kmetije največje poraženke v, eh, iz tega sporozuma in mislim, da moramo to zapisati tudi v našem mnenju. Hvala. Prvo zdanje bende, e, ta umova bende zatvrzana prez parlament naš, takže. Najlepša hvala. No, uh, poročilo bo sprejel parlament v celoti. Ne gre za to, da ne bi imeli nobene možnosti podati svojega mnenja. Je pa enostavno pomembno, da vso problematiko izpostavimo zdaj, ker bo potem enostavno prepozno. Gospod Branden, prosim. Hvala lepa, gospod predsedajoči. E, sam bi se želel dotakniti vprašanja varne prehrane. V EU imamo tako tradicijo, da sami odločamo o varnosti nekega živila, ki prihaja k nam in to je bilo doseženo tudi v zakonodajo STO, pa tudi eh, v nedavnem sporazumu CETA. Ampak eh, sedaj komisija predlaga, da bi pri TETI po to delali eh, čisto drugače. Izvoznica bi bila odgovorna za to, da se spoštujajo pravila uvoznice. Eh, kar pomeni, da bi kmetijstvo za, pardon, da bi ministerstvo za kmetijstvo ZDA bilo tisto, ki bi odločalo o tem, ali eh, bodo prihajala eh, klonirane živali v Evropo ali ne. In to je neverjetna sprememba. Sedaj eh, te tip eh, eh, enostavno pomeni, da bomo drug drugemu lažje izvažali škodljivce. In, eh, nas eh, skrbijo tudi določena plevela, eh, eh, potem določene bolezni rastlin, potem določeni patogeni, pred katerimi se moramo varovati. In upamo, da bomo sprejeli tudi predlog spremembe, ki nam bo omogočil um, to preprečiti. Hvala lepa. Pani posel Nojčel. Gospod Nojčel. Gospa Nojčel. Čas, čas. Najlepša hvala. Čeprav smo v odboru za kmetijstvo, mislim, da moramo izpostaviti ključne težave pri TTIP-u. Najprej možnost, da eh, koncerni tožijo države, vprašanje reševanja sporov, eh, dejstvo, da bomo imeli samo negativen seznam in ne bomo imeli pozitivnega seznama, da sploh ne bomo vedeli, o čem se pogajati. Tu gre za vprašanje preglednosti in pomankanja demokracije. Poleg tega pa so tu še vse kmetijske tematike in pri teh kmetijskih tematikah bi tudi izpostavila pet vprašanj, ki so za nas ključnega pomena. Kmetijske strukture pri nas se bodo spremenile. To pomeni, da bo vse več velikih podjetij in man, manjših in eh, družinskih podjetij, kajti pritisk z ameriške strani bo nedvomno pripeljal do tega, da bodo tudi v Evropi podjetja vedno večja. Potem eh, kmetje ne bodo ničesar pridobili, njihovi prihodki se ne bodo povečali. Eh, in v izvoz usmerjeno kmetijstvo bo vplivalo tudi na razvoj družbe, pa tudi na samo kmetovanje in metode kmetovanja. Vse to bo eh, doživljalo spremembe, če se bomo preusmerili v izvoz. Eh, če pa bomo seveda povečali oziroma povišali naše ovire za ameriške proizvode, se bo enako zgodilo tudi v nasprotni smeri. Uh, Eh, skratka, vse to je potrebno upoštevati in sama sem zelo kritična. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik, telegrafsko. Vidimo, da je to por poročilo na lasno pobudo nekaj, kar zahtevi, eh, kar zasluži naš odbor. Ampak strinjam se z Josejem Bovejo kmetijstvo ne sme biti podrejeno. Tu gre za model družbe, o katerem govorimo. In če bo prišlo do tega sporazuma, mora biti uravnotežen v vseh pogledih, kar zadeva strategijo. Napak je, da smo popustili pri ta, eh, tarifah. Kajti tu je če tudi pomembno vprašanje, eh, ki se ne nanaša na tarifa. Potem je tu še vprašanje carin. In eh, to je pomembno zlasti za občutljive proizvode. O teh govori poročevalec. In dobro bi bilo, da bi nam komisija eh, povedala, kje so že popustili, kar zadeva pri necarinskih oziroma netarifnih zadevah. Eh, tu gre za kolektivne preference. Moramo zahtevati recipročnost. Eh, morajo se prilagoditi ameriška pravila našim standardom. Potem so pa tu še eh, intelektualne pravice, tu je treba več narediti za zaščito geografskih označ. In američan, američani to spoštujejo samo takrat, ko jim to ustreza. Potem mislim, da moramo črtati sklic na eh, eh, sporazum s Kanado, kajti to po našem mnenju ni pravi model. Hvala lepa. Uh, uh, predsednik bom kratek in ne bom ponavljal tega kar so drugi rekli ampak z moje perspektive eh, se je tipit začel napačno napačno je voden ta projekt preveč stvari skuša rešiti naenkrat in to je v tem času nemogoče V tej dvorani je več skepticizma kot entuzijazma za celoten svežen. Eh, poročevalca eh, spoštujem in vesel sem, da sta vidva to pisala, ampak mislim, da bi bilo bolje in sedaj se obračam na poročevalce s tem vprašanjem, a ne bi bilo bolj pametno, da bi kmetijstvo in kmetijske proizvode enostavno izuzeli iz TTIP v celoti in potem bi lahko pogajanja za TTIP eh, bolj gladko potekala potekala in bi mi potem lahko v bodoče reševali to. TTIP je nekaj, kar je napolno narejeno sedaj. Eh, veliko dokazov kaže na to, da bodo naši kmetje več izgubili, kot pridobili. Nobenega močnega argumenta ni, da eh, bi še naprej strajali na tej poti. Mislim, da moramo glasno povedati, da kmetijstvo še ni pripravljeno za vključitev v TTIP in eh, kmetijstvo bi moralo biti izuzeto tako, kot stvari zdaj stojijo. Hvala lepa. Gospod Feranda. Najlepša hvala za to razpravo, ki je zelo jasna. Gospod Nikolson je govoril o prednostih TTIP-a. Jaz sem pa zelo zaskrbljen. Jaz vidim eno, eh, eno nevarnost in sicer odprtje evropskega trga ameriški govedini. E, v zadnjem trimestru je bil sporazum sklenjen z e, Kanado za 50 tisoč e, dodatnih ton govejega mesa. In sedaj se pripravlja TTIP. 400 tisoč ton ameriške govedine bo prišlo na evropski trg. Za Francijo to pomeni 40% zmanjšanje prihodka govedorejcev in to ogroža tudi francosko govedorejo, ki je prva sedaj v Evropi, lahko celo izgine. In e, kašna, kašen bo učinek pogodbe na kakovost v Franciji? Francija je ustvarila uh, polovico rast in eh, sedaj se bomo soočali s to slabo kakovostjo mesa iz ZDA. Hvala lepa, gospod Kužnik. V teh negociacijah ne bo. Upam, da ne bomo ponavljali istega scenarija pri tem sporazumu kot v eh, STO. Tedaj je tedajni komisar rekel, da je treba žrtvovati interese evropskega kmetijstva, kratkoročno, kajti dolgoročno lahko kmetijstvo veliko dobi po njegovem. Upam, da tega ne bomo ponavljati tokrat. Govorili ste o tako imenovanih občutljivih proizvodih. Sam eh, bi želel govoriti o proizvodu, ki je zelo pomemben za polske eh, kmete eh, in sicer perotnina. Proizvodni stroški v. Eh, EU in ZDA so zelo različni na področju, torej za eh, prirotnino. In eh, mislim, da bo tu nemogoče sestaviti seznam občutljivih proizvodov in da bo nemogoče doseči upoštevanje tega. Hvala lepa. Gospod Ajtva. Kot sem rekel prej, TTIP je zelo velika priložnost za evropski kmetijski sektor. In Eh, to je priložnost za zmanjšanje administrativnega bremena in tudi finančnega. To je tudi priložnost, da se globalno postavijo višji eh, standardi. Če bomo imeli takšen sporazum, bomo imeli večjo trgovinsko nacijo, bi lahko temu rekli, in bi lahko eh, tudi drugi sprejeli naše standarde. Zagotoviti pa moramo seveda enake pogoje za vse z evropskimi standardi eh, je tako, da mora veliko kmetov investirati, da jih obdržijo. In to seveda poveča stroške za 10 odstotkov. Za primerjavo, proizvodna cena v ZDA mlečnega prahu je 79 odstotkov nižja, kot pa je v Evropi. In vidimo, kaj povzroča evropska zakonodaja našim kmetom v smislu sem gospod Bogovič. Mislim, da je zelo koristna razprava in za me se najprej postavi prvo vprašanje, eh, ali bomo v Evropi še imeli skupno kmetijsko politiko, ki bo evropska kmetijska politika, kakršno gojimo že zadnja tri štiri desetletja vlagamo trideset do štirideset procentov sredstev eh, evropskih sredstev v kmetijsko politiko zato ker stavimo na to da naj evropski kmet preživi in naj ima evropejec eh, poceni hrano zato za ključno vprašanje ali bomo po ttip ju še imeli skupno kmetijsko politiko drugič koristi eh, prihajam iz države članice ki se je enajst let nazaj vključila v evropsko unijo in po enajstih letih ugotavljamo da ima ključne koristi na področju kmetijstva velike trgovske verige in pa največji eh, playerji na tem področju. bojim se da bo s ttip jem se ta zadeva samo še prenesla na večji nivo in se sprašujem zelo resno kdo bo še v takšni državi kot je naša lahko proizvajal hrano govorim o teh malih družinskih kmetijah. in tretje vprašanje standardi gso kloniranje hormoni v govedoreji klavnične tehnologije ali se bomo zadovoljili samo s tem da bomo zapisali tako kot je v tej resoluciji dosledno vzdrževanje standardov o varnosti hrane ter eh, živali in ljudi ali bomo imeli bolj konkretna vprašanja in pa predvsem odgovore na to kar bomo morali tudi evropskemu potrošniku povedati preden bomo dvignili roko za takšen sporazum. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sem za sporazum z ZDA, vendar pa moramo ohraniti svoje standarde. Strinjam se s podpredsednikom eh, socialdemokratske stranke v Nemčiji, ki je pred nedavnim dejal naslednje. Evropa in Severna Amerika morata izkoristiti eh, priložnost, da uvede ta zlati standard, ki bo vodilo za pravila igre po vsem svetu. In sicer se vtegne zgoditi, da bo Azija narekvala pravila igre, kar bo negativno za, naš, eh, za naše podnebje in za naše pokrajine. Ali lahko kdo imenuje katerokoli regijo na svetu, ki nam je po eh, standardih in po kulturi bliže kot ZDA. Nimajo sicer naših standardov, ampak so nam najbliže, zato podpiram ta sporazum in ravno pri mlečnih proizvodih mislim, da imamo dobro možnost, da se uveljavimo na ameriškem trgu. Doslej smo plačevali 100 odstotne carine, če bodo te carine odpadle, imamo dobro priložnost, da bomo svoje proizvode lahko prodajali tudi v ZDA posel Karti. Hvala lepa. Gospod Karti ima besedo. Hvala lepa, hvala gospod eh, sedajoči, hvala poročevalcema. Reči moram, da se ne strinjam z mnenjem mnogih, namreč, da bo vse v redu in da bodo evropski standardi zaščiteni, zato bomo vložili predvsej amandmajo. Če z tega gledamo z ameriškega eh, zornega kota in če vidimo, kdo na vlado najbolj pritiska za TTP, vidimo, da so to organizacije, kot so eh, Izvozna eh, federacija za meso. Torej, oni imajo drugačna pričakovanja kot mi. Oni ne pričakujejo višjih standardov. Oni želijo, da se omogoči uvoz v Evropo njihovim proizvodom, ki niso proizvedeni po evropskih standardih. In eh, projekcije komisije kažejo 120% povečanje izvoza iz ZDA v EU in pa eh, lahko pre, težko si predstavljamo, da bojo evropejci pojedli eh, 120% več hrane, kar pomeni, da bo teh 120% več proizvodov enostavno izrinilo z trga proizvode naših kmetov. Hvala. Pan posel Flanagan. Gospod Flanagan. Um, uh, Najlepša hvala. Nekateri poslanici tukaj pravijo, da verjame, da je to dobra priložnost za kmetijski sektor. Lepo je, da verjamete v to, vendar pa morate vaše verovanje utemeljiti z dejstvi. Poročevalec pa je jasno prikazal z dejstvi, da to ni nobena priložnost za kmetijski sektor. Še posebej bo trpel sektor govejega mesa. Odbor je na splošno mnenja, da je treba poštevati splošno mnenje, niso pa prisluhnili strokovnjakom in dejstvom. Mislim, da potrebujemo nekaj dosti močnejšega za, za to, da to predstavimo komisiji. Tudi poslanec Škotske je dejal, da bi lahko izključili kmetijstvo, kajti to bomo zamenjali z drugim blagom in kmetijstvo bo izgubili. Lepo je, da verjamete in lepo je tudi, da verjamete v Božička, vendar pa to ne pomeni, da res obstaja. Bardzo dziękuję, pan poseł Tarabella. Gospod Tarabella. C'est pas une surprise, président, je fais partie des socialistes to ni presenečenje. Sem član tistih socialistov in demokratov, ki smo eh, skeptični do tega sporazima zlasti pri kmetijstvu. Tu sta dve stvari. Treba je preprečiti eh, ekspertom, da harmonizirajo standardom. To nima nobenega smisla, smisla. to ni v eh, skladu z demokracijo. In isto, ko govorimo o carinskih eh, ovirah ali o necarinskih ovirah, Eh, vedno je lahko uporabljati takšno besedo, ko želimo eh, kaj eh, doseči. Torej, tu gre za varnost hrane iz S. Mislim, da bi v tem poročilu imeli predlog, da, da, se, prepo, da se prepovedo Eh, da, so, da se pre, eh, prepovedo eh, gensko spremenjene živila. Potem potrebujemo jasno študijo, ki bo pokazala recimo na uh, perotninskem sektorju, kaj se dogaja. Če se bo izvoz iz ZDA v EU povečal za 120 in če bo padel eh, izvoz za 60 odstotkov, potem bo to pomenilo, da se bodo eni sektorji enostavno zrušili, ker bo prišlo do, eh, ker bo prišlo do eh, nelojalne konkurence. Farm bill je bolj pragmatičen, kot je SKP in ne izpostavljajmo našega sektorja neozdržni konkurenci, saj vemo, da je ta sektor že danes v težavah. Hvala. E, Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je to vprašanje res zelo pomembno. Res moramo vse analizirati, zato da res lahko sprejmemo odločitev, s, katerim, s katero bi lahko vplivali. Ko govorimo o sektorjih, potem vidimo, da bodo nekateri sektori veliko pridobili, drugi bodo izgubili in potem vidimo tudi, da obstajajo velike razlike med državami članicami. Tudi kupne cene se razlikujejo. Včasih je razlika celo dvojna in nekateri sektori v nekaterih državšencah bodo uspešno, drugi, pa, drugi sektori pa bodo propadli v drugih državšencah. V nekaterih državšencah je treba uvesti ukrepe, zato da bi preprečili dumping cen. Velike korporacije iz ZDA lahko vplivajo na energijo in na kmetijstvo v nekaterih državah članice lahko bodo celo nakupila zemlišča. Vsa ta vprašanja so zelo pomembna in eh, treba je sprejeti varovalke, zato da bomo lahko te tip izboljšali, ne pa da bomo sporozum podpisali in potem to obžalovali. Najlepša hvala, gospa Šrajer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 S tem v zvezi bi rada zastavila vprašanje o gojenju živine, o zreji živine in o toplih gredah. Nekateri sektori so izključeni iz sporazuma.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 nestrpno pričakujem ta sporozum in prepričan sem, da to predstavlja lepo priložnost za evropsko kmetijstvo. Sedaj, ko še vedno velja embargo za Rusijo, moramo poiskati nove trge za naše proizvode. Seveda je treba zagotoviti kvaliteto, uvoženih proizvodov. Ne moremo trditi, da so vsi ameriški proizvodi slabi, naši pa boljši. Treba je spostaviti mehanizme za sledljivost, za to, da zagotovimo označevanje izvora, še posebej živalskih proizvodov, ki potem pristanejo na policah v naših trgovinah. mislim, da je ta sporazum dober, kaj ti to predstavlja rešitev za evropsko kmetijstvo. Merci, A, ekute, se... uh, hvala lepa. Ko poslušam to razpravo, se sprašujem, ali razpravljamo o že sklenjenem sporazumu ali razpravljamo o pogajanjih za sporazum. Eh, obema poročevalcema se zahvaljujem, kajti mislim, da odpirata prava vprašanja. Pravo... Vendar pa mislim, da moramo iti dlje. E, vendar pa se e, proizvodnje oziroma dejavnosti med seboj zelo e, razlikujejo. Recimo, govorili smo o govedoreji, o govejem mesu, govorili smo o vinu in treba je, da nam komisija hitro predstavi tako imenovane občutljive sektorje, da bi lahko imeli razpravo o tem seznamu, kaj ti eh, prošnje je vedno več. Potem so tu vprašanja arbitraže. Že sedaj moramo se sklicevati na evropsko pravo. kajti eh, mislim, da bi bilo nedopustno, dopust, eh, nedopustno sprejeti zasebno sodišče za reševanje sporov na tem področju. Naj vas spomnim, da so se pogajanja začela julija 2013. Sedaj poteka osmi krok pogajanj. Zgleda, da bo prišlo do pospešenih pogajanj, zato je to pomembno. Ja, se vem, da eh, gre za pogajanje, ampak ko človek posluša ljudi okoli te mize, pa dobi občutek, da je ta sporažun že sklenjen. Ok, zgoda. Pani posel eh, Harens Garcia. Najlepša hvala, gospa Harens Garcia. Najlepša hvala, rada bi se zahvalila poročevalcu za pozitiven pristop. Sporazum ZDA pomeni zelo veliko priložnost in velik potencial za rast za Evropsko unijo, še posebej za sredozemske pridelke kot je sadi, zelenjave, olivno olje ali vino. Mislim, da obstaja preveč medijskega pritiska glede tega sporazuma, kot pravi gospod Domtan, pogajanja še niso zaključena. Pripričana sem, da pogajanja ne bodo znižala kvalitetnih standardov, standardov kvalitete in da je treba predvsem upoštevati vzajemnost in zahtevati enake standarde od ameriških proizvodov. Strinjam se z gospodom Anjujem, ko pravi, da mora biti Evropska unija zelo trdna pri svojih stališčih, da zaščitimo naše geografske označbe geografskega izvora in to je ključnega pomena za to, da bi pogajanja bila res uspešna. Treba pa je upoštevati tudi nekatere sektorje, ki so zelo občutljivi za Evropsko unijo, kot so jajca, perutnina in pa govedina. Pripričana sem, da bi lahko poročevalci vključili še nekaj v zvezi s tem. Sama bom predstavila predlog spremembe. Evropska unija je nasičena z našimi proizvodi zaradi sankcij do Rusije in zato je treba poiskati druge trge, ustvarjati delovna mesta in zato potrebujemo sporozum TTIP. Gospa McGuinness. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi dejala, da imamo zelo izkušene poročevalce. In če si preberete to kratko mnenje, potem vidite, da to mnenje pokriva kar nekaj teh točk, ki ste jih že omenili. Zelo sem zadovoljna, da je Alan Smith podal svoje pripombe, ki niso sovražni do trgovine, ker prihajam z Irske, lahko rečem, da se zelo zauzimamo za trden evropski trg, za trgovino, ampak tudi zunaj, glede govedine. Ne glede na vse skrbi, ki smo jih slišali, vidimo, da sedaj že izvažamo meso v Ameriko, vendar pa obstaja veliko ovir. S tem sporazumom bi dobili nove priložnosti. Tudi glede mlečnih proizvodov imamo zelo veliko interesov, kajti 20 do 30 odstotkov naših mlečnih izdelkov že izvažamo v ZDA. Kot je že povedal gospod Dontan, sporazuma še ni. Obstaja veliko odprtih vprašanj, kot so enakovredni standardi in naši pogajalci morajo biti zelo previdni glede tega. Vendar pa je ta sporazum pripravljen na to, da reši večino odprtih vprašanj. Zato vas prosim, da zaupate našim pročevalcem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Federlej. Najlepša hvala. Res je, mm, da te tip predstavlja veliko dobrih priložnosti, vendar pa to pomeni dobro priložnost samo, če bomo sprejeli dobre politike in če tega ne bomo storili, nas bodo američani pohitili in eh, bodo bolj konkurenčni kot mi. Vendar pa je res, da to predstavlja zelo dobro priložnost za evropske kmetovalce. Zato potrebujemo nov pristop do trga, do konkurence. Ne strinjam se s tem, da so visoki standardi največja ovira za te tip. Čeprav imamo skupni kmetijski sektor, nimamo enakih standardov, imamo različna pravila glede uporabe antibiotikov, različne načine za proizvodno mesa. Torej, še vedno ni uspelo rešiti tega vprašanja znotraj Evropske unije. V skupini ALDE smo veliko krat govorili o tem in gospa Malmström je dejala, da te tip ne bo znižal evropskih standardov. To je treba jasno povdariti. Seveda je treba zagotoviti enaka pravila za ZDA in za Evropsko unijo in to je osnova za potencijalno rast kmetijskega sektorja v Evropski uniji. Vendar pa je komisarka Malmström jasno dejala, da s te tipom ne bomo zmanjšali evropskih standardov. Gospa Petir. Hvala lepa, gospodine predsedniče. Hvala lepa, gospod predsednik. Rekla bi, da je nujnost sklepati sporazume takšne, kot jih ima e, Evropska unija s 50 državami sveta, ampak istočasno je treba e, natančno oceniti prednosti in e, slabosti In zato bi želela, da smo tu eh, previdni, kaj ti mislim, da smo na spolskem ledu. Tu moramo eh, upoštevati potrebe naših eh, kmetov, pa tudi potrošnikov. Vedeti moramo, da so ameriški kmetje zelo subvencionirani, imajo veliko pomoči in tako predstavljajo nelojalno konkurenco evropskim kmetijskim proizvajalcem. Prav tako moramo vedeti, da uporabljajo eh, hormone, gensko spremenjene organizme, antibiotike, proizvode tretirajo na različne načine in naši proizvajalci morajo zahtevati, da se spoštujejo standardi Evropske unije na področju hrane. Opazili smo, da tega ameriška stran ni sprejemala v teh razgovorih in izjemno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 Najlepša hvala. Ta razprava je zelo zanimiva. Mislim, da se pomikamo v pravo smer. Vendar pa smo slišali veliko negativnih mnen v kmetijskem sektorju. Američani so pomembni zavezniki za naše kmetijstvo ima zelo podobne standarde kot mi. In seveda je treba pogledati še posamezne vidike, jih analizirati, to je samo v sebi jasno, vendar pa ne smemo biti tako zelo negativni. Če pomislite na Avstralijo in na Novo Zelandijo, tudi oni imajo podobne sporazume in mm, sporazumi z njimi niso povzročili toliko medijskega hrupa. Zaradi tega moramo pregledati dejstva in ne smemo izgubiti te priložnosti. Seveda je treba podariti tudi pozitivne aspekte. Najlepša hvala za to zanimivo razpravo. Besedo ima predstavnik komisije, gospod direktor Clark. Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisija bi se rada zahvalila poročevalcem za zelo uravno teženo mnenje. Rad bi čestital tudi poročevalcem za to, da so predstavili kratko mnenje. Tako bomo lažje uporabili poročila in mnenja v našem eh, odboru v delovni skupini. Komisija se strinja s tem, da potrebujemo ravnotežen rezultat eh, v kmetijskem sektorju. Seveda se strinjamo z vprašanjem, dostopa do trga, varnosti, standardov in tako dalje, da morajo biti e, pravila enaka za vse. Strinjam se s poročevalci kot z drugimi poslanci, da ne smemo dopustiti, da ti tip škodi našim standardem kvalitete in zdravja. Ti tip ne sme povzročiti nobenih ovir za sprožanje previdnostnega načela. To je bilo jasno povedano na vseh ravneh komisije. Če si pogledate sporozum s Kanado, sporozum SETA, potem vidite, da nikoli nismo ogrozili naših zdravstvenih, okoljskih ali kakovostnih standardov. To bo veljalo tudi za sporozum TTIP. Gospod predsednik, strinjamo se s poročevalci glede dostopa do trga. Evropska unija ima ofenzivne in defenzivne interese. Veliko lahko pridobimo s tipom na področju kmetijstva. ZDA je največji izvozni trg za Evropsko unijo. Veliko lahko še izboljšamo. Obstaja veliko ovir za dostop mesa, mlečnih izdelkov, kot ste že omenili za olivno olje, za vino, škane pijače, za sadje, zelenjavo, še posebej za agrume, jabolka in hruške. Zato lahko izkoristimo večji potencial na ameriškem trgu. Seveda pa razumem, da obstajajo um, občutljiva vprašanja, da obstaja veliko skrbi, ki so jih omenili tudi poslanci. Zaradi višjih stroškov proizvodnje v nekaterih sektorjev zaradi krme, zaradi večjih, no, strožjih pravil varstva okolja in dobrega počutja živali. Tukaj moramo biti zelo previdni in popolna liberalizacija ne bo možna. Zato se popolnoma strinjam, da moramo biti previdni, ko gre za obravnavanje občutljivih vprašanj kmetijskega sektorja znotraj TTIP. Veliko študij je pokazalo, da bi TTIP škodil nekaterim kmetijskim sektorjem. In te študije temelijo na pogoju, da bi odpravili carinske dejatve in tarife popolnoma. Zaradi tega moramo poiskati alternative za liberalizacijo in zaščititi te občutljive sektorje. Za konec, gospod predsednik, pa polnoma se strinjamo s poročevalci, kot tudi s poslanci, da bi prioriteta pri TTIP-u morala biti zaščita in uveljava označb geografskega izvora. To je zgodba o uspehu, veliko krat. Um, so ti izdelki, izdelki majhnih podjetij, majhnih kmetovalcev, majhnih regij. Zato se zauzemamo, da bi zaščitili označbo geografskega porekla, tako kot smo to storili v primeru Kanade. Za konec, gospod predsednik, komisija pa polnoma podpira zahtevo poročevalcev, da se povežemo z vsemi deležniki na transparenten in celovit način. Komisija bo storila vse, kar lahko, da to tudi stori. Komisar Hogan in generalni državljat Agri si zelo prizadevata za to. Najlepša hvala. Dziękuję, bardzo proszę. Pan... Najlepša hvala. Gospod Nikolson. <clears throat> Uh, thank you very much indeed. Uh- Najlepša hvala. Gospod predsednik, Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Šlo je za zelo dobro izmenjavo mnen. Dokument je dolg eno stran, zaradi tega, ker eh, nam ni dovoljeno več. Če bi nam dovolili dve strani, bi bil dolg dve strani. Gospod Jar je že pred časom zastavi vprašanje glede občutljivih proizvodov. Peter Lad bi se pogovarjal eh, z vami glede tega, z gospod, eh, z gospod Šrajer. Seveda se zavedamo, da je perutnina, govedina, jajca um, področje, ki je zelo občutljivo in da so ti proizvodi zelo občutljivi. Sam ne verjamem v harmonizacijo. Uh, spode, ampak navzgorej. Lahko mi pravite, da sem naiv, vend, naiven, vendar pa, če pravite, da je parlament naiven, potem greste predaleč. Veliko vprašanj smo skušali vključiti. Najlažje bi bilo, da bi celotno kmetijstvo izključili iz tega sporazuma in če bi bilo to tako, potem ne bi bili danes tukaj. Izključeno ne bo, zato ga moramo zaščititi in ravno zaradi tega o tem sedaj razpravljamo. Mišel Dantan je dejal, da je to samo začetek, res je. Pogajanja so se začela julija leta 2013, vendar pa se šele zdaj začenjajo resnejša pogajanja. Še veliko časa bo poteklo do končnega rezultata. Veliko um, bo. Um, Veliko se bo zgodilo, veliko se bomo pogajali, šlo bo za pozitivne, negativne rezultate. Verjetno nam ne bo uspelo doseči vsega, vendar pa s tem, da govorimo, da bo vse grozno in kako zelo slabo je, preden se pogajanje zaključijo, mislim, da to ni pravi način. Gospod De Castro. E, davvero, Eh, ki so intervenuti. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki so zdelovali v tej razpravi. In zahvaljujem se vsem za zaupanje, ki ste ga izrazili Džimu in meni. Rad bi omenil vprašanje, ki ste jih omenili. Transparentnost. To je ključnega pomena. Zato smo to tudi povdarili v tem zelo kratkem mnenju, ki smo ga lahko napisali. Kot smo že povedali, smo imeli omejen prostor omejeno število besed za mnenje. Kot je že povedal gospod Clark, trgovinski sporozumi ne spreminjajo zakonodaje. Vso zakonodajo, ki jo imamo glede hormonov, standardov, Zaščite kvalitete so stvari, ki so zapisane v zakonodaji in noben sporozum tega ne more spremeniti. Nek, tisti, ki trdijo, da bo prišlo do celotne revolucije v Evropski uniji zaradi tega, mm, se motijo. Govorimo o ZDA. Tretjina svetovne trgovine poteka med nami in ZDA, torej ne govorimo o eni manjši državi samo za agroživilske proizvode, samo pri tem gre za 17 milijard evrov vrednega izvoza za naša podjetja. In 5 milijard evrov izvoženega lana je bilo izvoza manjših podjetij izvažamo naprimer tudi testenine, meso našega sistema, ki zagotavlja kvaliteto, ta sektor raste in verjetno bo rastel tudi v naslednjih letih. Izvoz raste 4 za 4 stotke letno. Poglede, poglejte si prosim eh, dejstva, številke, podatke. In seveda je treba analizirati tudi vsa občutljiva vprašanja, vendar pa pogledajte si prosim številke. V zadnjih desetih letih je Evropa izvozila v ZDA ogromne. Pogledajte si, koliko je uvozila. Videli boste, da obstaja področje, ki ni nepomembno nahajamo se na začetku procesa in verjetno bomo lahko o tem tudi glasovali, ko se bodo pogajanja zaključile in takrat bomo na glasovanju lahko izrazili mnenje, vam bo všeč ali ne. Kot eh, Tudi področje gensko spremenjenih organizmov, imamo tudi druga občutljiva vprašanja in na našem interesu ni, da oviramo trgovino. Govorimo o interesu milijonov zaposlenih, eh, majhnih podjetnikov, majhnih kmetovalcev, ki želijo izvažati. Treba pogledati interese Evropske unije, ki bo dobila dostop do trga 350 milijonov državljanov. In ti državljani imajo prihodke na prebivalce dosti više kot mi v Evropi. imamo petodstotni presežek mlečnih proizvodov in proizvodnje mleka. Kam bomo to izvažali? Torej, naš pristop je bil skromen. Pregledali, pogledali bomo standarde, na katere smo zelo ponosni, te treba zaščititi, vendar pa ne smemo biti samo defenzivni. Skušali bomo storiti najbolje, kar lahko. Rok za vložitev predlogov sprememb bo čez nekaj dni. Z veseljem si bomo vse pogledali, ko jih bomo prijeli. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Problem se nahaja na najvišji politični ravni, zato je zelo pomembno, da izrazimo naše skrbi tudi v političnih skupinah in v pravem okviru. Veliko odborov se ukvarja in obravnava to zadeva, gre za tudi za industrijsko področje, za industrijski sektor. In mi si moramo pogledati tri področja. Dostop do trga, ne bomo odpravili vseh carinskih dajatev, nekatere bomo ohranili. Kot je že povedal gospod Dantan in tudi drugi, uh, Kot tudi gospod Rans Garcia, gre za označbe geografskega porekla in tudi za fitosanitarna vprašanja. To je zelo zapleteno vprašanje in zato smo temu namenili toliko pozornosti. Pripravljalci mnen bodo verjetno vaše predloge tudi upoštevali. Do 27. februarja imate čas, da vložite predloge sprem do 12. opovdne, torej 27. februar opovdne. Gospe in gospodje, začeti bi se moral sestanek koordinatorja, vendar imamo še eno točko na redu, veterinarska zdravila. Torej, sedmo in osmo točko bomo obravnavali skupaj. Tukaj imamo mnenje. Tudi komisija bo podala svojo predstavitev, direktor Andrzej Griš bo predstavil stališče komisije. Torej, 15 do 12 imamo čas, potem pa bomo začeli sestankov koordinatorjev. Izvolite, direktor. Uh, Dobro jutro. In lep pozdrav vsem. Na kratko bom eh, šel skozi predstavitev, ki jo boste videli na zaslonih. Torej, ko govorimo o razvoju te pomembne zakonodaje, ki je ključna za veterinarski sektor, In ta sektor je seveda bistvenega pomena za kmetijstvo naj pojasnim kako smo zasnovali te spremembe najprej če pogledate veterinarski sektor se pravila razlikujejo razlikujemo med eh, človeško rabo in med veterinarskimi zdravili zdaj pa bi radi vse to prenesli v en sam akt kar je pomembna regulatorna sprememba tudi z vidika trga. Z delom smo začeli že leta 2009, ko je komisija najavila svoj predlog. Šlo je za zelo kompleksen in intenziven proces. Pripravili smo poročilo, ki, je, ki smo Eh, ga sprejeli leta 2011. Leta 2010 smo izvedli tudi eh, javno posvetovanje, šlo je za vrsto sestankov z različnimi deležniki. Zasedal je odbor za oceno učinka in pripravil svoje mnenje septembra 2013. Potem pa smo oblikovali predlog, ki je, kot vidite, precej obsežen, gre za več kot 100 strani in komisija je potem septembra 2014 sprejela oziroma predstavila svoj končni predlog. Kateri so glavni elementi tega novega predloga? Gre za eh, eno neodvisen zakonodajni akt. S tem preprečujemo razhajanja v izvajanju, poleg tega pa ta predlog tudi združuje vsa pravila, vsa pravila v zvezi z veterinarskimi zdravili v enem samem aktu, kar eh, v dosedanjem pristopu ni držalo. Imamo pa tudi vrsto izvedbenih in delegiranih aktov, ki jih bo potrebno še sprijeti. Če se lotimo ključnih problemov na področju trženja veterinarskih zdravil, vidimo, da je največja težava pomankanje eh, odobrenih veterinarskih zdravil oziroma da tudi javnost eh, eh, opozarja predvsem na pomakljivosti pri obravnavi protimikrobne odpornosti. Večja dostopnost veterinarskih zdravil je pomembna predvsem za trg in pa Eh, tu, tu gre zlasti za vprašanje vezano na manjše vrste in pa za večje vrste je pomembno tudi eh, zmanjšati upravna bremena. Eh, opredelitev večjih in manjših vrst je zelo pomembna, kajti poskušamo opredeliti tudi specifične določbe za obe kategoriji. Ko govorimo o večjih vrstah, gre tu za Eh, govedo, eh, svinje in tako dalje, vse ostalo pa velja za manjše vrste. Poskušamo zagotoviti tudi, da bomo s, to, s tem zakonodajnim aktom zmanjšali upravna bremena. Naš glavni cilj pri eh, predelavi te zakonodaje je bil torej povečati dostopnost veterinarskih medicinskih proizvodov za številne vrste za eh, trg, zmanjševanje upravnega bremena sem že omenil. Želeli smo okrepiti konkurenčnost in inovacije, gre za to, kako eh, zagotoviti dostop za boljša zdravila, novosti na trgu. Eh, želeli smo izboljšati delovanje notranjega trga in pa tudi želeli smo upoštevati tveganje za javne zdravje, ki ga predstavlja protimikrobno odpornost. Torej, kar zadeva prvi cilj, večja dostopnost veterinarskih zdravil. Danes je potrebno za vse vrste veterinarskih zdravil v Evropski uniji eh, zagotoviti trž. Torej pot, Zdaj bo mogoče zagotoviti trženje za vsa veterinarska zdravila na podlagi eh, odobritve za, vso, za celotno Evropsko unijo, kar doslej ni bilo možno. Uh, in s tem želimo spodbuditi industrijo, da bo razvijala nove proizvode zlasti za manjše vrste. Imamo tudi določene dodatne določbe za trženje proizvodov za večje vrste. Tu imamo obdobja 10, 14 ali 18 let, to je obdobje zaščite za prvotno odobritev na trgu. Ne vem, če ima smisel, da se spuščamo v podrobnosti. Skratka, tu predlagamo različne modele in uh, glede tega, kako stvari oblikovati v prihodnje. Zdaj pa, če dovolite, bi se osredotočil na vprašanje dostopnosti zdravil. Želimo zagotoviti, da obstaja jasno področje uporabe za to uredbo. Tu vključujemo tudi nove vrste zdravil, tako imenovana eh, nova zdravljenja. Gre za eh, različne vrste krvnih terapij, različnih terapij, ki se pojavljajo kot novosti na trgu in vse to želimo pokriti. In zato predlagamo tudi eh, nove opredelitve. Nove opredelitve pa imamo tudi, kar zadeva klinične preiskave, kar zadeva eh, Eh, protimikrobno odpornost želimo tu zagotoviti predvsem, da bomo imeli podatkovne baze, ki bodo dostopne po vsej Evropski uniji. Eh, potem, kar zadeva upravno breme, smo izračunali stroške oziroma upravno breme za sektor, ki predstavlja približno 13 odstotkov letnega prometa in v primerjavi z drugimi sektorji je ta delež precej visok, ponekod znaša sicer samo 2 odstotka. Eh, deloma gre tu za stroške pridobitve odobritve, za stroške označevanja, za stroške farmakovigilance. Eh, in tu bi želeli zmanjšati upravno breme in se osredotočamo na eh, odobritve za trženje, ki bodo časovno neomejene, poenostavili smo pravila za embalažo in označevanje in tudi pravila za spremljanje negativnih učinkov, gre torej za farmakovigilanco. Kar zadeva boljše delovanje notranjega trga, to je ključnega pomena zlasti za majhne trge in zato želimo v to uredbo vključiti pravila za spletno prodajo veterinarskih zdravil, zagotavljamo priznavanje receptov v čezmejnem prometu, kar je mogoče že za ljudi in zdaj bomo to omogočili še za živali. Poleg tega pa želimo tudi uskladiti eh, odob, odob, eh, torej, eh, odobritve zdravil z nacionalnimi postopki. Kar zadeva protimikrobno odpornost, pa spodbujamo uh, previdnost pri uporabi antibiotikov in želimo se lotiti tudi odprtih vprašanj v zvezi z predpisovanjem, kar je pomemben del te uredbe. Skratka, toliko na kratko o uredbi. Druga drugi del naše razprave pa se nanaša na eh, dopolnilno zakonodajo. Tu gre za nekako eh, bolj postransko početje, ampak želeli smo vsa pravila na tem področju vključiti v en sam akt, ki ga bo laže bolj enostavno uporabljati. Zato smo iz Eh, določb eh, drugih zakonodajnih aktov pobrali vse določbe, ki se nanašajo na veterinarska zdravila. Poleg tega pa smo to področje tudi lizbonizirali, tako da, kot vidite iz te strukture, smo iz eh, sedanjih uredb eh, nekatere stvari premaknili v novo uredbo, zlasti v eh, tretjem naslovu se je to zgodilo in pa tu je tudi vrsta določb o veterinarskih zdravilih, ki smo jih nekoliko prilagodili. In tu vidite eh, tudi nekaj primerov takih eh, prilagoditev na prosojnici. Potem so tu še posledice lizbonizacije. Sodbe sodišča nam narekajo, da, komis, da je komisija tista, ki predloži strukturo pristojbin. Posledično imamo tu 40. člen, ki ureja sprejemanje izvedbenih aktov. In na podoben način eh, kot eh, pri uporabi zdravil za, za humano medicino, eh, smo tudi tu prilagodili določbe za farmakovigilanco. Eh, mislim, da eh, sem predstavil ključno vprašanje, sicer zelo na kratko, ampak vsega se lahko še dotaknemo tudi v razpravi. Najlepša hvala, hvala predstavnikom komisije. Gospe in gospodje, lahko vam povem, da se bomo še vrnili na to temo. Razprava je predvidena za naše zasedanje v aprilu. Današnjo razpravo pa bomo predsta predstavili na marčevsko zasedanje. In e, mislim, da je prav, da se še posvetimo temu, kar smo tudi slišali zdaj strani e, komisije, kaj ti gre za preče, preča vprašanja. Eh, poslali vam bomo tudi predstavitve komisije, tako da se boste tega lahko tudi sami lotili. In marca bomo potem odprli razpravo tudi s eh, poročevalcem oziroma pripravljalcem mnenja, ki bo pripravil mnenje v imenu našega odbora za odbor za okolje. Danes žal nimamo časa, da bi nadaljevali. Opravičujem se poročevalcu. Zahvaljujemo se komisiji za to predstavitev. Mislim pa, da smo tudi eh, s tem že dobili nekatere odgovore na naše vprašanja. Če se strinjate, potem bomo na tej točki zaključili zasedanjem odbora in bomo nadaljevali sestankom koordinatorjem. Se opravičujem za ta. Eh, zelo eh, skokovit prehod, ampak eh, žal nismo imeli drugih možnosti zaradi dolgih razprav. Torej prosim, da koordinatorji ostanete v dvorani, da bomo lahko nadaljevali s stankom koordinatorjev. Hvala. Where is this? Where is Mr. Des? Uh, just a minute. Where is EPP? Yeah.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 na ta strana.